Yes, now. Good day. Good day, everybody. Pozdravljeni. Good day, everybody here. Ladies and gentlemen, this. Gospe in gospodje, spoštovani gosti, pozdravljeni na predstavitvi, ki jo organizira odbor Libe. Naj se predstavim tistim, ki ste z nami danes. Sem gospod Lopes Aguilar, predsednik odbora. Z veseljem vas pozdravljam tukaj. To predstavitev je organiziral član odbora Libe, gospod Cornelis de Jong, poslanec Evropskega parlamenta in sicer pripravlja poročilo o pristopu Evropske unije k kazenskemu pravu. To je zelo pomembno poročilo za razumevanje območja svobode, varnosti in pravice, ki je bilo okrepljeno s prijetjem Lizbonske pogodbe. Vsi vemo, da je Lizbonska pogodba začela veljati decembra 2009. Svoboda, varnost in pravica niso več samo v domeni medvladnega sodelovanja med državami članicami, ampak je to evropska zadeva oziroma spada v evropske pristojnosti. Spada v običajni zakonodajni postopek, ki se je preimenoval soodločanje. Zato je za Evropski parlament še toliko bolj pomembno, da lizbonizira pravni red iz tretjega stebra in da zagotavlja dobro prihodnost za vzajemno zaupanje in za medsebojno priznavanje sodb. Zagotoviti pa moramo tudi pravosodno sodelovanje ne samo na področju civilnih zadev, ampak tudi na področju kazensko-pravnih zadev zagotoviti je treba tudi skupno razumevanje in skupni pristop k resnemu čezmejnemu kriminalu. Tako je zapisano tudi v 76. do 69. oziroma 67. do 69. členu pogodbo o delovanju Evropske unije. Thank you že zadnjih nekaj let. Eh, to velja. Zato je to poročilo na lastno pobudo, ki si ga je izbral gospod Kornelis Dejan, tako pomembno. On bo predsedoval tej seji. Predstaviti pa želim vse profesorje, ki so bili povabljeni, da nam predstavijo različne vidike tega evropskega pristopa kazenskemu pravu v skladu z najbolj relevantnimi pravnimi redi v Evropski uniji. Te moramo upoštevati, če želimo dejansko zagotoviti nov evropski pristop. Čezmejna kazniva dejanja so zelo pomembna razsežnost globalizacije. Evropska unija pa mora biti relevantna na svetovni ravni. Čezmeni kriminal je postal globalen pred vsem ostalim. Globalizacija pomeni, da so priložnosti globalne, da so trgi globalni, da so finance globalne, ampak pravice za zaščito državljanov pa še niso dovolj globalne, čeprav so grožnje za varnost ljudi in državljanov prav gotovo na globalni ravni. Evropska unija je globalni akter, ampak še ni sprejela dovolj globalnih ukrepov. Poskrbeti moramo, da bo Evropska unija pomemben dejavnik na tem področju in da bomo zagotovili ravnovesje med varnostjo in svobodo. To je tisto, s čimer se območje svobode, varnosti in pravice ukvarja. Sam sem profesor ustavnega prava, zato vedno poudarjam, kako pomemben je ta vidik in ta segment ustavnega reda, ki ga zagotavlja Lizbonska pogodba. Območje svobode, varnosti in pravice je vključeno v pogodbo o delovanju Evropske unije kot najpomembnejši izraz ustavne razsežnosti in političnih ambicij Evropske unije. Kajti kazensko pravo zadeva eno od najbolj svetih pristojnosti držav članic Evropske unije. ampak Lizbonsko pogodbo želimo pokazati, da želimo tudi na tem področju zagotoviti prizadevanja in rezultate, če se želimo boriti proti resnemu čezmenemu kriminalu in če želimo mm, združevati svoje napore in svoje prizadevanja zato da bi zagotovili varnost državljanov. Zelo dobro se mi sve, da imamo to predstavitev. Veselimo se že razprav, ki jih bomo imeli. Še enkrat pa želim čestitati gospodu Cornelisu de Jongu, da je pripravil poročilo na lastno pobudo ki smo ga vključili v dnevni red odbora Libe. Pozdravljam pa tudi spremljanje sodelovanja na tem področju, ki ga bomo organizirali s komisijo in svetom, zato da bi ta prizadevanja pretopili v pozitivne rezultate za Evropsko unijo. Še nekaj želim povedati če želimo, da bi čas modro izkoristili, bomo seveda zagotovili čas za razpravo po vsaki predstavitvi, ampak predlagam, da se vsak, ki želi kaj dodati ali podati kakšno specifično vprašanje, omeji na določeno um, časovno obdobje za svoje prispevke, prosim vas, da se omejite na vsaj dve do tri minute, zato da bodo vsi imeli možnost za sodelovanje v tej razpravi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Cornelis Dejang. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za vaše prijazne besede. Res je, to je zelo pomemben trenutek za Evropski parlament. Druge institucije še niso pripravile mnenje o tem, kako bi Evropska unija oziroma so pripravile mnenje mnenje o tem, kako bi morali nadaljevati na področju kazanskega prava, imamo sklepe sveta, imamo tudi sporočilo komisije, ki smo ga dobili pred kratkim. Evropski parlament pa še nima poročila o materialnem kazanskem pravu, imamo poročilo o proceduralnem pravu in imamo nekaj več pobud na tem področju, ampak materialno kazansko pravo je tudi za Evropski parlament relativno novo področje, ne glede na to, da smo že sprejeli precej ukrepov na osnovi posameznih primerov, ki zadevajo kazensko pravo. To je zelo dobra predstavitev, zato ne bom dolg v svoji predstavitvi. Mislim, da je bolje tudi za poročevalca, če prisluhne izjemnim strokovnjakom, ki jih imamo danes tukaj. Mislim, da jih je precej. Pripričam pa sem, da lahko vsi zelo dragoceno prispevajo k tej razpravi. Povedati pa moram, da predstavitev sledi strukture mojega poročila. Začeli bomo z prvim vprašanjem, to je vprašanje, ki se glasi, če obstaja možnost za razvoj kazanskega prava, kako bi ga morali uokviriti v Evropski uniji. Drugi del zadeva, da vsi se strinjamo, da bi morali imeti kazensko pravo, ampak kakšna so načela, na katerih temelji Evropsko kazensko pravo. Malo se bom posvetil prav temu. Tretja seja pa je, dobro, sedaj bomo morda imeli okvir. To so merila, da to postane zadeva Evropske unije, poznamo tudi merila tega, kako bo to dobra zakonodaja. Zanima pa me, kako bi to obravnavali institucionalno to je mnogo bolj zapleteno, kot se morda zdi sprva, kajti na nacionalni ravni imamo pogosto sistem enega ministrstva, ministrstva za pravosodje, ki je odgovorno za to, da zagotavlja kakovost kazenskega prava. Ni pomembno, ali je to na področju okoljevarstva, na področju financ, na področju goljofi ali kjerkoli že. Ni pomembno, katero ministrstvo predlaga predlog na področju kazenskega prava, vedno vlada na koncu preveri kakovost. Dobro, to je morda enostavno na nacionalni ravni, čeprav je tudi tam pogosto treba računati z veliko birokracije, ampak ko se dvignemo na evropsko raven, so težave večje. Če vzamemo Evropski parlament, imamo veliko odborov, vsi se ukvarjajo z delci kazenskega prava, ampak v tem parlamentu nimamo enega organa, ki bi preverjal, da so vse kazni usklajene ali da je opis kazenskih prekrškov usklajen z opisi drugih kazenskih prekrškov. Dobro, če se vrnem k prvemu vprašanju, da bi to moralo postati zakonodaja na ravni Evropske unije, mislim, da se moramo tukaj opreti na zadeve, ki so že v pogodbi. Naprimer, rečemo lahko, da je v 83. členu, prvem odstavku, seznam kaznjivih dejanj. Ta kazniva dejanja so obravnavana kot posebej resna kazniva dejanja z čezmejno razsežnostjo. To je eno merilo, imamo torej seznam kazenskih, kaznjivih dejanj. Imamo tudi možnost, da v to vključimo drugo kaznjivo dejanje, ki niso izredno omenjena v pogodbi. Imamo pa tudi merilo, da je Opredelitev kaznjega dejanja ključnega pomena za to, da zagotovimo učinkovito delovanje Evropske unije. Torej, zagotoviti moramo neke vrste harmonizacijo, usklajevanje in kazensko pravo je ključnega pomena, če želimo zagotoviti učinkovito izvajanje politike Evropske unije. Mislim, da je to lahko še predmet razprave, kajte to ni vključeno v pogodbo. In v praksi se to ne uporablja, prav gotovo pa bi lahko imeli razpravo o tem, kaj to pomeni in kakšne kriterije, kakšna merila bi lahko k temu dodali. Mislim, da bi razprava lahko bila zelo zanimiva. Videli smo sporočilo komisije, ki vključuje tudi druga merila ob tem merilu. Naprimer, iskanje najugodnejšega pravnega sistema strani kriminalcev, ki iščejo najugodnejše možnosti. Kriminalci iščejo tiste zakonodaje, kjer je kazen najnižja, če te slučajno ujamejo. Ne vem, ali to dejansko deluje, slišali bomo, kaj imajo povedati akademiki, mislim, da so merila za to precej nejasna, dokazov za to ni, vse pa je odvisno tudi od vrste kaznjevega dejanja. Če se gre za, oziroma če govorimo o običajni tatvini, mislim, da nima smisla iskati najugodnejše zakonodaje, ampak videli bomo, kaj bojo, bodo o tem povedali strokovnjaki, prav gotovo pa lahko o tem razpravljamo. In še druga točka v prvem delu je načelo sorazmernosti. Prvi del je subsidijarnost, potem pa tudi seveda sorazmernost, to je zelo pomembno v kazenskem pravu. Zato, ker vedno so pomembne človekove in temeljne pravice. Če odzamemo nekaj svoboščin in uh, nekaj razglasimo za kaznivo dejanje, potem mora za tem stati pravi namen. To pomeni, da mora priti tudi do škode družbi, vključeno pa je, vključeno pa je tudi načelo zadnje možnosti. Torej, da so vsi ukrepi, ki ne vključujejo kazanskega prava, izčrpani in ne zagotovijo ustreznega rezultata. Mislim, da je to primer v kazanskem pravu. Politiki, kot smo mi, bomo to morali obravnavati. Tudi v Bruslju sem priča temu, da se v časopisih včasih razburjajo nad incidenti in kaj lahko storimo kot politiki. Najlažje je reči, da to je res tako grozno, da bi to morali kriminalizirati, več uh, eh, kaznjivih dejanj bi morali uvesti in to je tipičen odziv politika in to pravniki obravnavajo kot nekaj nepotrebnega to ni zadnja možnost, ampak preprost odziv. Politiki niso uporabili vseh drugih možnosti za to, da bi rešili ta problem. Zato je načelo sorazmernosti zelo pomembno. To je prvi del predstavitve, drugi del bo zadeva tradicionalna načela, naprimer posamezna krivda, zakonitost, zakoni morajo biti razumljivi, zato ker to posega v pravice ljudi, nobenega dvoma ne sme biti v zakonodajnih določbah, prav tako pa to ne sme biti retroaktivno. In še zadnje načelo. Morda bodo akademiki opozorili še na kakšno drugo, ampak načelo koherence v literaturi se to običajno razume kot da je koherenca zelo pomembna, kaj ti kazni morajo biti usklajene. Zato, ker je prišlo do politične afere, ne moremo razglasiti visoke kazni za kaznivo dejanje v okviru te afere, pri drugih kasnih dejanjih pa ne. Zato moramo to upoštevati pri pripravi zakonov v parlamentu, pa tudi na svetu in pri komisiji. Tukaj bom sedaj končal, zelo se že veselim prispevka vseh govornikov, zelo vesel sem, da so z nami vsi ti znani strokovnjaki. Gospod predsednik, povem vam lahko, da smo imeli zelo dobro zasedanje s poročevalci v senci, vsi so predlagali svoje in poročevalec je tako lažje vedel, s kom lahko naveže stike. Veselim se že razprave in tudi kasnejših komentarjev. Hvala. Okay. Hvala lepa, gospod Cornelis de Jong. To je bil dober uvod v zelo pomembna vprašanja zadnja možnost, sorazmernost, subsidijarnost, varnost in tako naprej. S tem ste položili temelje za razpravo, zato mislim, da je sedaj čas, da slišimo prvi prispevek in sicer gospod Hans Nilsson, profesor na College of Europe v Bružu in vodja oddelka za pravosodno sodelovanje pri svetu Evropske unije od leta 1996. Gospod Nilsson, izvolite. Much, uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to predstavitev, za ta uvod. Tukaj govorim kot profesor. Veliko veselje mi je, da sem lahko z vami. In Res je, danes so z nami sami znani evropski strokovnjaki. V manj kot 20 minutah moram razložiti revolucijo Lizbonske pogodbe in podati pregled kazenskega prava Evropske unije. Se bom pa potrudil, še posebej, če bo delovala moja predstavitev. Da, deluje odlično. Ko sem bil v vojski, mi je načelnik dejal, Ti misliš, da je to enostavno, ampak počakaj, da ti razložim, potem boš videl, kako zapleteno je vse skupaj. Z razvojem kazanskega prava na Evropski uniji je podobno. Imamo zelo veliko akterjev, ki jih moramo upoštevati. Svet Evrope od leta 57 imamo tudi razvoj s Schengenom. pa tudi razvoj na podregionalni ravni, to je nordijsko sodelovanje na severu Evrope, pa tudi združeni narodi. V tem kontekstu sem srečal Denisa, ko smo se srečali na korupciji oziroma na boju, na seminarju za boj proti korupciji na globalni ravni. Zelo vesel sem, da smo danes vsi skupaj in da lahko vplivamo na kazensko pravo v Evropi. Od 1. novembra 1993 se že ukvarjamo s tem, to je manj kot 20 let. V okviru maastrijske pogodbe je šlo za tipično medoladno sodelovanje. Gledal sem si prvih 100 odločitev, ki jih je svet sprejel. Prvih 99 jih je bilo sklepov ali priporočil. To sploh niso obvezujoče odločitve. Šele stota je bila odločba. ko je začela veljati amsterdamska pogodba, je šlo za prvo revolucijo in takrat smo postali nekoliko bolj resni na tem področju. To je bil 1. maj 1999, malo več kot deset let nazaj. Tako smo dobili obvezujoče okvirne odločbe, čeprav niso imele neposrednega vpliva. Z njico se ni spremenilo veliko, razen tega, da smo Eurojust in Evropsko pravosodno omrežje vključili v pogodbo, Lizbona pa je bila druga revolucija. O tem bom več govoril danes. Pripravili smo več akcijskih načrtov iz Tampereja, Haga in Štokholmski program. Lahko omenim tudi Dunajski akcijski program in tudi akcijski program oziroma akcijski načrt za organiziran kriminal. Takrat smo imeli veliko akcijskih načrtov in manj akcije. V Amsterdamu lahko vidimo kompromis, ki so ga države članice sklenile. Imeli smo države članice, ki so podpirale zamisel nacionalne države, poudarjale so teritorijalno razsežnost kazenskega prava, suverenost, naprimer. Če si ogledamo besedo suverenost, si lahko preučimo mnenje ustavnega sodišča v Nemčiji, tam je beseda suverenost omenjena 33 krat. Tudi več drugih držav si je želelo zbližati kazensko pravo ali ga celo združiti v nekaterih vidikih, še posebej, kar zadeva sodelovanje v okviru ured. To so države članice, ki so želile ustanoviti Evropsko pravosodno območje. Gospod Descard je že več let nazaj govoril o tem, da bi vzpostavili Evropsko sodišče in Evropski kazanski zakonnik vse skupaj je postalo kompromis v okviru amsterdamske pogodbe, ustanovitev območja svobode, varnosti in pravice, kjer meja ni. Imeli smo novo paradigmo, da dvostranskega sodelovanja med državami in članicami več ni. Tako smo odpravili meje, ne le za kriminalce, ampak tudi za kazensko pravno sodelovanje. Policija je lahko mirno sodelovala in tudi sodbe so povezane. Vprašamo se lahko, ali je rezultat dejansko takšen. Na svetu je bila potreba po soglasju. Imeli smo pet eh, ravni odločanja, sedaj imamo štiri. Imamo dvojno pravico do pobude, to je od Amsterdama naprej, svet pa je zelo počasi odločal. Pogosto smo se morali zadovoljiti z najnižjim skupnim imenovalcem. Posvečali smo se štirim področjem sodelovanje in vzajemno priznavanje, to je bilo od amsterdamske pogodbe naprej in pri izvajanju le te pogodbe, to so bili meniki iz Tampereja. Govorili smo tudi o harmonizaciji in približevanju, govorili smo o tem, da bi vzpostavili institucije Eurojust Europol in določena omrežja. Določena omrežja celo delujejo, naprimer Evropsko pravosodno omrežje, omrežje proti genocidu in kaznjivih dejanjih proti človeštvu. Vedeti pa moramo, da se kriminalci ne ostavijo pri mejah Evropske unije. Če si ogledamo, kaj smo storili v deset, desetih letih in pol, vidimo lahko, da smo oblikovali predvsem impresivn pravosodni okvir. Sprejeli smo 35 okvirnih sklepov in direktiv, 16 jih zadeva sodelovanje. 12. O vzajemnem priznavanju imeli smo 14 okvirnih sklepov o substantivnem kazenskem pravu, zato lahko govorimo o tem, da smo imeli zelo veliko količino dela, imeli smo tudi 17 sklepov, mm, odločitev iz prima in šest mednarodnih sporazumov, povedati pa moram, da vseh resolucij, priporočil in sklepov sveta nisem uspel prešteti. Pripravili smo torej zelo obsežen zakonodajni okvir, to je bilo v okviru amsterdamske pogodbe v desetih letih in pol. Sedem ali osem obvezujočih odločitev smo sprejeli v tem času, problem pa je bil dvojen. Šlo je za izvajanje strani držav članic in nadzorom nad izvajanjem. Ko smo se pogajali v okviru Amsterdamske pogodbe, je komisija imela pravico do pobude. Vedeti morate, da je v času Maastrichtske pogodbe komisija bila brez pravice do pobude. Zato je kdo zna, kako občutljivo je to področje. Zato se je zadeva postopno razvijala od takrat. Evropski parlament je bil povabljen samo na posvetovanja. To je bil takrat demokratični deficit Evropske unije. Odločitve so bile obvezujoče, ampak niso imele neposrednega učinka, ampak posredni učinek v okviru pravne prakse po Pejinu je bila zahteva, da se mora nacionalna zakonodaja uporabljati v skladu z nacionalnimi predpisi. Sodišče pa je imelo tudi večje pristojnosti, mislim, da je to zadevalo 18 držav članic. Z drugo revolucijo, Lisbonsko pogodbo, so se stvari spremenile. Takrat smo nekdani tretji stebr vključili v prvi stebr, vprašamo pa se lahko, ali smo dejansko odpravili tretji stebr. Nekakšen spomin tretjega stebra še vedno ostaja v prvem stebru. Imamo zavore v nujnih primerih na področju kazenskega prava, na primer. Opredelili smo tudi, da je to področje sedaj v skupni pristojnosti Unije in držav članic. To ima pravne posledice, vseh pravnih posledic pa še nismo videli. Enako velja tudi za dejstvo, da pripravljamo direktive in uredbe na tem področju. Imamo možnost, da pripravljamo uredbe, ampak mislim, da tega še ne počnemo, zato mislim, da se bomo tega lotili v prihodnosti. Nihče pa ne ve, kaj to pomeni, da ima nekaj neposreden učinek v okviru instrumenta kazenskega prava. Nimamo še direktive mm, na tem področju in na področju substantivnega kazenskega prava imamo pa druge direktive v zvezi z žrtvami, v zvezi z sodelovanjem, v zvezi z pomočjo žrtvam to ni substantivno kazensko pravo, ampak lahko neposredno vpliva na izvajanje, še posebej za državljane Evropske unije. Zato mislim, da lahko tukaj govorimo o okrepljeni zaščiti. Raziskav na tem področju še nisem videl, mislim pa, da bo lahko nekdo pripravil članek o tem. Komisija ima pravico do pobude ampak 25 odstotkov držav članic lahko prav tako sproži pobudo. Mislim, da se bo to uporabljalo vedno manj. Okrepljena vloga je velja za sodišče in komisijo 1. decembra 2014. Bosta sodišče in komisija imela enake pristojnosti kot prej za sprejetje okvirnih odločitev okvir, pravni okvir se bo ohranjen, ampak njihove pristojnosti bodo okrepljene, če bi bil v Ministrstvu za pravosodje v država članicah, bi začel te odločitve že sedaj izvajati. Imamo glasovanje s kvalificirano večino in so odločanje z Evropskim parlamentom, zato nihče ne more postavljati odločitev, ki jih sprejemamo sedaj pod vprašaj, imamo sodelovanje z parlamentom in dejansko gre za sistem dveh zbornic. Imamo pa še to možnost opt-outov oziroma opt-inov, določene države članice imajo izbiro, da ne sprejmejo teh odločitev. Danska, na primer. Nekateri ljudje pravijo, da je štokholmski program moj otrok. Ne vem, ali to drži, čeprav lahko vidite, da držim kopijo štokomskega programa in da to kopijo dejansko pestujem kot svojega otroka, ampak mislim, da je to delo švedskega predsedstva, z njimi sem sodeloval. Mislim, da smo poskušali ponovno uravnotežiti delo Evropske unije v preteklosti. V programu smo poskušali več pozornosti nameniti zaščiti posameznikov, posameznikom, ki so ranljivi, zaščita podatkov in poskusili smo zagotavljati ne le represivne ukrepe, ampak poskrbeti tudi za tako imenovane mehke ukrepe, ki so namenjeni državljanom. Štokholmski program je namenjen evropskim državljanom, ampak na področju kazenskega prava, ki je represivni instrument, smo v veliki meri pozornost namenili posameznim prednostnim območjem. Sedaj pa imamo pred sabo več vprašanj, ki jih štokholmski program obravnava kot prednostna področja, naprimer trgovina z ljudmi, spolno izkoriščanje otrok, kibernetski kriminal in tako naprej. Na vseh teh področjih smo že sprejeli ustrezne ukrepe. Lizbonska pogodba, samo nekaj komentarjev. Lizbonska pogodba navaja, da moramo obravnavati pravosodne sklepe na področju kazanskega prava, ne moramo več delati tako, kot smo delali v okviru sveta Evrope torej z policijskim sodelovanjem. Ne sedaj imamo sodne odločbe in to bo morda koga presenetilo v pogajanjih, ki smo jih imeli, se je izkazalo, da ne moremo več opredeliti svojih policijskih organov, da so tudi pravosodni organi. Ne, sedaj moramo to uskladiti na višji ravni prav tako moramo vedeti, da Lizbonska pogodba govori o čezmejni razsežnosti in ne o čezmejnih posledicah naših odločitev. Termin čezmejne posledice najdete v civilnem pravu, ampak na področju kazanskega prava vse skupaj velja širše. To je izraz, ki je bil namenoma izbran zato, da bi imeli širše sodelovanje kot na področju civilnega prava prava. Nekaj lahko ima čezmejno razsežnost, ne da bi imelo čezmejne posledice. Govorimo tudi o minimalnih pravilih v okviru Lizbonske pogodbe. Pred kratkim sem objavil članek o tem v določenem švedskem pravnem časopisu oziroma pravni reviji ampak v angliščini. Državnim članicam ne dajemo več prostih rok, kajti v Lizbonski pogodbi imamo skupne pristojnosti. Imamo pristojnosti med državnimi članicami in Unijo in ko Unija enkrat izkoristi ali začne uveljavljati svojo pristojnost, potem to ni več v pristojnosti držav članic mislim, da je trgovanje z ljudmi sedaj v pristojnosti Evropske unije v okviru načela preprečevanja. Mislim, da bodo to potrdila tudi Ministrstvo za pravosodje v državah članicah 27 terice. Če se parlament odloči, da se določeno kaznivo dejanje kriminalizira kot namerno dejanje, potem države članice tega kaznivega dejanja ne more opredeliti kot zanemarjanje. Kaj ti zabeleženo je, da mora vse namerno kaznivo postopanje biti ustrezno opredeljeno in tukaj govorimo o direktivah, ki lahko imajo neposredni učinek, čeprav še niso v celoti uh, v izvedbi moj kolega iz polskega predsedstva bo govoril o tem, zato ne želim posegati na njegovo področje, ampak povedati želim, da smo imeli dokument, ki je bil sprejet en dan preden je začela veljati Lisbonska pogodba. In zapisali smo, da želimo razviti te določbe na modelu kazanskega prava skupaj s komisijo in parlamentom. Uh, Prožnosti je torej še veliko, ampak v okviru švedskega predsedstva, ko smo razpravljali o tem pomembnem dokumentu, smo predvideli, da moramo zagotoviti določen razvoj. Prav to želimo doseči sedaj, namreč zagotoviti neke vrste koherenco v zvezi z direktivami, ki smo jih že sprejeli. Vedno ni jasno, ali to lahko storimo, kajte imamo različne poročevalce, ampak prav gotovo moramo zagotoviti koherenco, po mojem mnenju. Ne bom se spuščal v načrte, ki jih imamo, povedati želim le, da imamo načrte v pripravi in da bodo zagotovili določeno koherenco. Meniti moram tudi, da nam Lizbonska pogodba zagotavlja nove možnosti, ko govorimo o oceni, o usposabljanju, še posebej v usposabljanju sodnega osebja. Mislim, da je žalostno, da imamo policijsko akademijo na ravni EU, nimamo pa pravosodne akademije na ravni EU. To Evropski uniji sedaj manjka. Velike upe imam za finančne perspektive, tudi zato, da bomo sedaj začeli o tem govoriti z Evropskim parlamentom. Zelo zanimivo je, da imamo 800 milijonov ki so sedaj na voljo za pravosodje. Ko sem začel na svetu leta 1996, smo govorili o programu na celotnem področju moča svobode varnosti in pravice, ki je znašal 2 milijona, zato smo dosegli velik napredek. Pogodba zagotavlja tudi nove vloge za Europol in Evropski parlament, nacionalne parlamente. Po drugi strani pa imamo tudi vprašanje evropskega javnega pravobranilca, ne gre za to, ali bomo to imeli, ampak kdaj bomo to uvedli, torej pred ali po moje upokojitvi. Če zaključim, nekaj vam želim povedati o tem, kaj je sedaj v pripravi Evropski nalog o zaščiti in spolno izkoriščanje otrok. To bomo kmalo sprejeli, imamo tudi Evropski nalog za preiskavo. Upamo, da bomo sedaj imeli splošni pristop v svetu, zato da bomo lahko začeli pogajanja s parlamentom. Tudi v zvezi s kibernetskimi napadi začenjamo ali bomo začeli s pogajanji z Evropskim parlamentom v času naslednjega predsedstva. Čaka pa nas zahtevni dosje o podatkih PNR. Statistika o kaznjivih dejanjih, to je zelo pomembno področje, ki se pogosto zanemarja. Imamo direktivo o pravicah žrtev. Upamo, da bomo imeli splošni pristop pripravljen v naslednjem tednu v času polskega predsedstva. Pred kratkim smo sprejeli dogovor z Evropskim parlamentom o tako imenovanem seznamu pravic, pravica do obveščenosti in tako naprej in tudi dostop do pravnika je zagotovljen, začeli pa smo govoriti tudi o zlorabah trga in trgovanje na osnovi notranjih informacij. Pripravljamo tudi 20 predlogov, ki jih pričakujemo, da jih bo komisija zagotovila v kratkem. Zaseg, zaščita podatkov, ranljive osebe, zaščita finančnih interesov, Eurojust, hramba podatkov prekrški v cestnem prometu, kompenzacije za žrtve, zamrznitev sredstev za osebe, ki so osumljene terorizma in zaščita evra, telefonske linije za pogrešane otroke, pravna pomoč, pomoč za državljane tretjih držav v zvezi z kazenskimi dosjeji in tudi intelektualne oziroma pravice intelektualne lasnine in sankcije. Zato lahko vi zdaj pripravljamo 20 pomembnih pobud na tem področju in pričakujemo, da se bo to spremenilo v prihodnjih 18 mesecih. Če sklenem, mislim, da Lizbonska pogodba zagotavlja številne možnosti za nas, da je poskrbela, da sodelovanje v okviru kazenskega prava na ravni EU nima več demokratičnega deficita, sedaj imamo polni sistem pogajanj med svetom in Evropskim parlamentom na osnovi predlogov komisije in mislim, da je dobro, da sedaj lahko dosežemo napredek na področju kazenskega prava. Hvala. Hvala lepa. Kot profesor ste pokazali v pogled v to celotno revolucijo pravosodnega sistema, ko gre za kazenski pregon in pa sodno pravo. Omenili ste tudi eh, čezmejni, čezmejni kriminal, terorizem, izkoriščanje žensk, kibernetski kriminal, ponarejanje trgovanje z nezakonitimi drogami, korupcija, pranje denarja in boj proti nepreglednim finančnim transakcijam. Sedaj pa pozdravljam gospoda. Ale Williamsa, ki je predsednik Eurojusta. Um, predsednik sedi v dvorani, vesel sem, da je se odločil, da se bo udeležil v predstavitvi odbora Libe. Sedaj pa naslednja točka, ki jo bo predstavil profesor Andrej Klip, profesor za kazensko pravo kazenske postopke in transnacionalno kazensko pravo na univerzi v Maastrichtu. Gospod Klip, imate besedo za 15 minut. Kaj ti paziti moramo na čas? Hvala lepa. Hvala lepa Evropskemu parlamentu in zlasti gospodu Dajongu, da me je povabil. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami in da lahko govorim o prihodnosti in razvoju kazenskega prava. Ni potrebno, da spominjam na celotno zgodovino masliste pogodbe, čeprav prihajam iz tega mesta. Mm, povedal naj bi nekaj besed o tem, kje potrebujemo kazensko pravo, evropsko kazensko pravo in kje prav, eh, nacionalno pravni sistemi niso zadostni. Um, postavil sem kriterije kriminalizacije za evropsko kazensko pravo, kakšni kriteriji veljajo, ko se sprejme odločitev o kriminalizaciji. To je zelo pomembno vprašanje. Zaradi vedno večjega vpliva kazenskega prava v prihodnosti. Um, ta vpliv bo vedno večji, pa če vam je to všeč ali ne. Sam sem tisti, ki podpiram večji vpliv. Eh, enako je pa tudi število nasprotnikov. Sam mislim, da tisti, ki zagrešijo zločine, ne bodo nujno te zločine zagrešili znotraj meja določene države, zato je pač tako, da imajo kazenska dejanja vedno bolj eh, čezmejni značaj. Kar se tiče kriterijev kriminalizacije, tukaj imamo tri kumulativne pogoje najprej um, pogoj za to je, da mora obstajati določena škoda oziroma po, nemš, eh, po nemško rehtskut. Torej, upletena mora biti neka zadeva, ki jo bi naj pravo ščitilo, se pravi zlorabljen otrok, potem določena ponaredba in tako naprej. Drugi pogoj je ta, da je kazensko pravo najbolj primerno sredstvo za to, da se lahko ukrepa proti temu problemu in da druga sredstva niso zadostna. In pa tretji pogoj, o katerem bom govoril najdlje, evropska zakonodaja namesto nacionalne zakonodaje lahko ponudi neko dodano vrednost. Za parlament v sodelovanju z svetom in pa komisijo Eh, mm, bo koristno formalno oblikovati te kriterije. Eh, zakonodaja bo sprejeta drugače, kot se je sprejela v preteklosti. Model, ki ga je razvil svet, je že uporaben model za ta namen. Kar se tiče prvega kriterija, da mora obstajati določena škoda, eh, pravzaprav tukaj ni potrebno na veliko razpravljati. Čeprav včasih, ko, pri, ko pride primer do, naprav, do primerov otroške pornografije, potem smo razpravljali o tem, ali uh, imamo sredstva za kriminalizacijo virtualne otroške pornografije. Takrat je pogoj spolnjen, ko ni sploh razprave o škodi. Takrat se uh, razpravlja o zadevi, o kateri je potrebno pripraviti tudi boljšo zakonodajo. Uh, potem moramo razpravljati tudi o tem, ali je, kriminal, ali je kazensko pravo primerno sredstvo. Um, še druga sredstva ne uh, zadostujejo, potem uh, potrebujemo empirični dokaz o tem, da obstaja resen problem, proti kateremu se ne moremo bojevati brez uporabe kazenskega prava. Splošno gledano imamo malo podatkov o Eh, takšnih primerjih. Tukaj obstaja tudi nekaj pasti, ki, so, ki jih mora poznati tudi zakonodajalec. Zaključke lahko potegnemo na podlagi tega, da se še vedno dogajajo eh, kršitve. To pomeni, da je nekaj, z, da je nekaj narobe z osnovnim kazenskim pravom. Še vedno se dogajajo kraje, umori, posilstva. Eh, ampak tudi, če imamo vse potrebne določbe kazenskega prava, to pomeni, da um, se bodo takšne kršitve še naprej uh, dogajale. To nam pomeni nujno, da je nekaj narobe z našim kazenskim pravom. Kot profesor kazenskega prava in kot sodnik eh, naj povem, da se pogosto soočamo z naslednjim problemom. Pogosto imamo veliko zakonodaje o isti zadevi, naprimer o trgovanju z belim blagom. Veliko napak naredijo eh, pravniki zato, ker je bila zakonodaja na tem področju tako pogosto spremenjena v obdobju samo desetih let. Eh, včasih je pomankanje zakonodaje boljše, kot pa to, da eh, popravljaš nekakšne možne pravne vrzeli v kratkem časovnem razmahu. Omenim se tudi tu, da so pomembne ocene učinka. Ocene učinka lahko nakažejo na to, da obstaja um, problem v zvezi z substantivnim kazenskim pravom. Vendar pa ni nujno, da gre za omenjen problem, ampak gre prej za problem zmogljivosti, torej za problem pravosodja in pa policije trenutna ocena vplivo, vpliva, ki jo pripravlja komisija, pogosto osvetljuje perverzni značaj kriminala, ki je bolj povezan za škodo, kot pa z vprašanjem, ali je kazensko pravo potrebno. To, da ponavljam, kako perverzna je otroška pornografija ali koliko izgubi uh, davkoplačevalec zaradi ponaredb, um, omemba tega sama po sebi še ni dokaza to, da potrebujemo kazensko pravo. Ko dobimo ocene učinka, moramo tudi jasno povedati, kakšen je cilj določene zakonodaje. Pogosto imamo akademiki vtis, da je cilj ta, da bi uh, izničili možnost, da se, ti pre, da se te kršitve kazenska dejanja sploh uh, zgodijo, ampak popolna preprečitev kazenskih dejanj uh, ni realističen cilj. Naj povem nekaj besed o treh kriterijih, eh, o tretjem kriteriju, ki se mi zdi najpomembnejši. Prva dva kriterija veljajo, veljata tudi v vseh državah članicah. Tretji kriterij pa je dodana vrednost evropske zakonodaje. Eh, dejansko gre tukaj za izraz načela subsidijarnosti. To je najpomembnejši kriterij za našo razpravo vse skupaj ima dodano vrednost. Dodano vrednost eh, predstavlja evropska zakonodaja, kjer obstaja evropska škoda, kjer eh, ne gre zgolj za neko posebno nacionalno zadevo in eh, kjer se nacionalne države na to ne morejo ustrezno odzvati. Tukaj gre naprimer za integriteto finančnih sistemov, za pranje denarja, Eh, zadeve, ki so povezane z interesi Evropske unije kot takšne ali z skupnim delovanjem držav članic. Eh, lahko bi razmislili tudi o stabilnosti finančnega sistema in pa zaščite evra. Eh, tudi o tem bo kasneje potekala razprava. V situacijah, kjer je obnašanje čezmejne narave, prav gotovo obstaja prostor za evropsko zakonodajo. Otroška pornografija je takšen primer, kajti rezultati otroške pornografije um, pogosto potekajo v mednarodnem okolju. Komisija je postavila vprašanje glede tega, kakšna je dodana vrednost uh, evropskega kazenskega prava. Komisija je omenila štiri, štiri dodane vrednosti. Najprej skupno kazensko pravo bo spodbudilo zaupanje državljanov pri uresničevanju pravice prostega gibanja. No, sam mislim, da to samo po sebi ni dodana vrednost. V trenutni situaciji se države članice zelo razlikujejo pri svoji kazenski zakonodaji. Um, do sedaj državljanom ni bilo preprečeno, da ne bi se prosto gibali. Drugi pogoj, komisija pravi, da kazensko pravo lahko zagotovi, da se zračinci ne morejo uh, um, skriti za mejami ali pa izkoriščati razlike med uh, posameznimi pravnimi sistemi. Tudi to se mi ne zdi zadostno upravičljiv razlog, kajti ni dokaza za to, da razlike v kazanskem pravu uh, preprečujejo zločine. Je pa vse skupaj, se pa lahko vse skupaj um, vpliva na možnost, da nekoga Eh, aretiraš ali ne. Potem še medsebojno priznavanje, tudi to se mi ni zdi dovolj, dovolj prepričljiv argument, če si ogledamo uspeh Evropskega naloga za, za aretacijo. Um, ta se ne razlikuje bistveno od nacionalnih nalogov za aretacijo. Zato je vse skupaj bolj uh, povezano z vprašanjem zaupanja. Potem četrti argument. Um, tukaj bi naj Evropsko kazensko pravo preprečevalo kršitve, eh, ko gre za pomembne evropske eh, interese. To se mi zdi prej preprečljiv argument. Sodišče nam je pomagalo pri pomembni odločitvi o izničenju dveh okvirnih eh, odločitvah o virih onazneževanja in pa okoljskem kazenskem pravu. torej, ko gre, ko bi naj bili odvračilni ukrepi bistvenega pomena za uresničevanje um, kazenskega prava na področju okolja, uh, potem so ti bolj smiselni na evropski ravni in na nacionalni ravni. Uh, naj povem, kakšne pasti bi lahko obstajale v zvezi z kazenskim pravom na področju Evropske unije. vedno se postavlja vprašanje, ali um, so prekrški posledica pomankanj v kazenskem pravu. Uh, tukaj imamo nekaj uh, indikatorjev na področju zlorabe trgov in pa ponaredbe denarja in zdi se mi, da obstaja cela vrsta um, neuspešnih kazenskih pregonov, in to kaže na to, da pri kazenskem pravu obstajajo določene vrzeli. Tudi drugi dejavniki. To pa lahko prezručajo tudi drugi dejavniki in ne samo pomankljivosti kazenskega prava. To velja naprimer za uh, eh, ponav, ponave, um, ponarejanje, ki je bolj povezano z postopkovnimi, uh, postopkovnim pravom in tako naprej. Tudi v primerih, ko je neko obnašanje nezaželjeno, morda uh, evropsko kazensko pravo nima zaželenega učinka. Uh, omenil sem že pogoste spremembe kazenskega prava, pa tudi zelo podrobno zakonodajo. Naj podam en primer in sicer direktivo 2009-52 o sankcijah proti delojemalcem, ki vsebuje določbo, da um, naj bi um, delojemalec uh, bil sposoben dokazati, da je žrtev uh, trgovine z uh, belim blagom, oziroma se tukaj omenja uh, omemba neke druge direktive. Toliko elementov je zajetih v tej določbi, da je pravzaprav nemogoče dobiti obsodbo na tej podlagi. To je vse moje mnenje kot eh, sodnik. Številne določbe, ki obstajajo v okvirnih sklepih ali direktivah, eh, so obesedene eh, na zelo podroben način, kot, pa, kot da bi moral te izvrševati neposredno evropski zakonodajalec. Eh, čeprav bi pač vse določbe se morale izvajati. Veliko določb o udeleženosti, sodelovanju in tako naprej eh, ni takšnih, da bi jih lahko obravnavali v okviru določb eh, evropskih inštrumentov. Mislim, da bom zaključil z področjem za področje, ki se kvalificirajo za to, da jih pokriva kazensko pravo. Mislim, da tukaj ne obstaja nujna meja, eh, ko gre za določanje tem, ki se lahko kvalificirajo za kazensko pravo. Eh, najprej morajo spolniti kriterije, da obstaja resnična evropska škoda ehm, in eh, ko je spolnjen pogoj, da je lahko samo evropsko kazensko pravo pravilen odgovor za rešitev tega problema. Če so spolnjeni ti kriteriji, potem je kazensko pravo na evropski ravni uporabno in potrebno. Seveda pa to zahteva dodatne raziskave. Uh, Potrebujemo več pravnega in pa kriminološkega raziskovanja v državah članicah, tako da bomo lahko identificirali potrebe po evropskem kazenskem pravu pri tem pa je potrebno spoštovati eh, tako načelo zadnje možnosti, kakor tudi načelo subsidijarnosti. Hvala lepa, gospod Klip. Mm, vaša predstavitev je bila zelo koristna in eh, držali ste se tudi časa 15 minut. The ground to give the floor to professor Adan, Adan Nieto Martin, professor of criminal law Zdaj pa je na vrsti Adanjeto Martin, profesor kazenskega prava na Univerzi Castilla-La Mancha v Madridu. Svojo predstavitev bo utemeljil na gospodarskem kazenskem pravu v EU. Profesor Njeto Martin, izvolite. Hvala lepa za besedo. Na Univerzi Castilla-La Mancha, sicer ni v Madridu, ampak je v Toledu, toliko da vas popravim. Ja, se upravičujem, tako je pisalo, ampak medtem, ko sem bral, sem sem videl, da gre pravzaprav za napako. Eh, in sem si mislil, seveda, ta univerza ni v Madridu. Kakorkoli, hvala lepa za vaše eh, vabilo in da ste organizirali to razpravo med eh, univerzo in komisijo oziroma Evropsko unijo, kaj ti mnenja, ki izhajajo iz univerze, so seveda temelj za pravo dve, dveh zadev se bom dotaknil. Najprej bom predstavil, kako, kaj se pričakuje od nas, da, kako naj se ravnamo v gospodarskem pravu, kazenskem pravu. V drugem delu pa bom pokazal nekaj praktičnih primerov, eh, zakaj si nismo mogli pomagati z določenimi pogodbami. V svojem tretjem delu pa bom predstavil, eh, kakšno bi bilo ovrednotenje uh, racionalno vrednotenje gospodarskega kazenskega prava. Eh, pri točki ena je jasno, kar se tiče gospodarskega kazenskega prava, se mora s pomočjo pogodb izvajati gospodarsko, učinkovito gospodarstvo prava, racionalno. Trije pogoji so za to racionalna dejanja. Prvič je kompetenca, da se na katerem koli področju kriminalnosti uh, um, vključimo relevantno. Drugo, točka, druga točka. Um, v mojem mnenju je gospodarsko kazensko pravo tisto področje, kjer ima Evropska unija že a priorne um, večje kompetence, da preganja um, gospodarski kriminal. Potem, kar se tiče intervencij na področju gospodarskega kriminala. Tu imamo dve različna modela intervencije. Prvič gre za zaščito finančnih interesov EU. Ta model je najmočnejši. Eh, evropski javni tožilec obstaja tukaj, obstaja možnost še večje eh, harmonizacije. možno pa bi bilo tudi ustvariti avtentično gospodarsko kazensko pravo na področju um, federalnega kriminala. Drugič, tukaj gre harmonizacija s členom 32 in lahko to harmonizacijo eh, razdelimo na tri dele. Torej, člen 83 lahko uporabimo tam, kjer obstaja povezava med gospodarskim kazens, um, kazenskim pravom in med organiziranim kriminalom. Recimo um, trgovanje z odpadki. No, potem imamo tu še člen 83.2, ki omogoča um, strožje intervencije. To torej predvideva, da se države članice obvezane, sankcionirati kakršnokoli kršitev evropskih normativov. To je zelo pomembno, predvsem v sektorjih, kot so um, seks, turizem, otroška pornografija in tako naprej. Tukaj uh, obstajajo sankcije, s katerimi lahko to prepovemo in jih uh, izvajamo na tem področju. Kar se tiče direktive, tukaj imamo več uh, direktiv in gre pravzaprav za harmonizacijo sankcij, ki jih izvajamo. Torej, če, je če so potrebne intervencije, ki jih izvajamo na področju gospodarskega kazenskega prava, eh, potem imamo tukaj člen 83.1, torej drug del in te določbe lahko zmeraj uporabimo v teh primerjih. Druga, drugi element racionalnosti gospodarskega kazenskega prava EU je eh, delitev kompetence med eh, nacionalnimi in nadnacionalnimi organi. Tukaj imamo načelo subsidijarnosti in načelo sorazmernosti. Ko govorimo o, dve, o, o teh, teh načel, načelih ločeno, to prvič pomeni intervencija na področju nacionalnega um, kazenskega prava, ki ni vedno stvar harmonizacije. Um, 83. člen se sicer nanaša na harmonizacijo, ampak če eh, te dve načeli uporabljamo alternativno k harmonizaciji, potem bi morali uh, iskati splošen pristop k splošnemu problemu kriminalitete. kriminalitete. Torej, ultima racijo je tisti, tisto načelo, ki ga moramo uh, Eh, uporabiti. No, nasplošno pa vseeno rešitev naj ne bi bila um, ali harmonizacija ali pa nič. Eh, kot sem omenil že prej, težava ni le definicija tega, kaj bomo prepovedali, ampak da določimo naravo kazni, ki jo bomo izvedli, sankcije, ki jo bomo izvedli in resnost lete tukaj zagotovo um, ideji proporcionalnosti in um, subsidijarnosti morata igrati pomembno vlogo. In izvajati jo moramo v treh korakih. Prvič, učinkovita sankcija evropskih normativov mora biti vedno odvi, uh, odvisna in to od prvega trenutka od držav članic. Države članice morajo spostaviti učinkovite sankcije, ki bodo tudi proporcionalne in torej učinkovite. To poznamo recimo iz Grčije. To je, to se razlikuje od tega, kar je v veljavi trenutno. Če se to ne bo zgodilo, potem države članice ne bodo morale delovati ustrezna. Harmonizacija se enostavno mora zgoditi. Ampak to je zagotovo eh, zadnji, eh, zadnje vodilo, zadnji um, vzrok. pri gospodarskem kazenskem pravu moramo imeti tudi koherentnost, ki obstaja na tržiščih posameznih držav članic, recimo eh, trgovina z ljudmi. Koherentnost pa mora obstajati tudi, kar se tiče nacionalnega kazenskega eh, prava in nacionalnih kazenskih zakonodaj. Poudariti bi želel še naslednje. Eh, torej, prvič obstajati morajo razlogi za intervencije, drugič Evropska unija mora zagotoviti eh, proporcionalnost in ustreznost kazni in njihovega izvajanja. In harmonizacija je um, tako imenovani ultima racijo za intervencijo. Zdaj, ko smo uh, to analizirali, bi želel še pogledati, kako so bile zadeve do sedaj. Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti uh, sta, kako sta bile upoštevane? Odgovor je, da zelo slabo. Okvirni sporazum o korupciji v zasebnem sektorju ju niti ne omenja. O, v direktivi o zlorabah trga uh, imamo tam omenjeno čezmejno delovanje, ampak tu gre za nek eh, standardni člen. V primeru gospodarskega uh, kriminala gre za to, da se moramo uh, izogniti um, omejitvam tržiš na tržišču. Skratka, nekako je treba utemeljiti harmonizacijo. Kako lahko to naredimo? Prvič, empirično, kot sem že omenil, pri gospodarskem kazenskem pravu že imamo določene prepovedi. Drugič gre za normativni značaj tukaj se moramo vprašati, kakšni so standardi. Um, na nek način bi lahko prišli še do več kazenskega prava. Recimo administrativne kazni, teh bi lahko bilo manj, povečali pa bi druge. Skladno z tem argumentom, kar bi direktiva morala narediti, je, da se izogne stanju, ko bi bilo teh eh, sankcij vedno več, kajti v tem primeru bi padli v začaran krok, ki bi vodil do vedno več gospodarskega kriminala. Minimalni standard je torej nasprotje tega. Učinkovitost sankcij ne pa eh, teža teh sankcij je nekaj, kar je realnost za učinkovitost teh elementov. Izpostaviti bi želel tudi razliko med učinkovitostjo, to ni, med, eh, to je tisto, kar razlikuje različne eh, gospodarska kazenska prava držav članic. Naprimer, zloraba trga. V tem primeru direktiva prepušča državam članicam um, široko polje možnosti, kako doreči kazni. Zato imamo tukaj zelo različne sankcije. Vsaka država um, kriminalne sankcije in uh, kazni določa drugače. Imamo leto in pol v Belgiji, pa do 15 let v Italiji. Potem v nekaterih državah močno sankcionirajo tudi um, zlorabe na področju administrativnega prava. Ampak kar je še bolj zanimivo, razli, različna raba teh sankcij. Naprimer, v Španiji po 12 letih po sprejetju prve direktive na področju kibernetskega kriminala niso izrekli niti ene kazni in samo enkrat je obstajal primer, ko bi lahko izrekli kazni. Uh, Kar se tiče zlorabe trga, se je to predstavilo šele pred kratkim, ampak težava ni kazensko pravo, temveč kako španske avtoritete, kar se tiče vrednostnih papirjev, odločajo. Tukaj enostavno ni nikakršne harmonizacije. Na kratko bi omenil še nekaj drugega zagotovo včasih gospodarsko pravo povzroča določene razdore na eh, gospodarskem tržišču. Ampak tukaj ne gre toliko za različne eh, sankcije. To vam bom razložil na primeru. Kriminalnost legalnih entitet vsak, vsaka okvirna odločitev, vsaka direktiva, vsaka konvencija od drugega protokola o zaščiti finančnih interesov EU um, spostavlja tukaj določena določila. Evropske članice pa imajo različne um, zakonodaje na tem področju. Naprimer, v Nemčiji, Italiji imamo administrativne sankcije temveč v praksi so ravno toliko učinkovite kot eh, tiste um, sankcije, ki jih imajo recimo v Franciji ali Angliji. Težava tega področja je, kot sem hotel izpostaviti, da imamo vrzel pri pravni gotovosti. Nihče ne ve točno, kaj storiti da bi se sankciji lahko izognil v vsaki državi članici. Recimo v Italiji ali Avstriji eh, so programi komplementarni, kar se tiče normativov v drugih državah, recimo v Franciji, pa ti programi nimajo nobene vrednosti. To postaja še večja težava v državah, kjer taki programi imajo pravno vrednost. Mm, so pravno relevantni, ampak se med seboj razlikujejo. V Italiji, na primer, imamo um, organ, obstaja na tem področju organ, ki ga nimamo v nobeni drugi državi članici kot sem rekel že prej, potrebujemo nek eh, splošno zagonotajo na tem področju. Prvič, kar bo zadevalo subsidijarnost in sorazmernost, kajti te eh, dve načeli nimata eh, v praksi nobene veljave, če ju ne uvajamo v gospodarsko-kazensko pravo na ravni direktiv. Drugič, kar se tiče trgov tu imamo, eh, trgi so dejansko vodilni na področju gospodarskega kazenskega prava in iz njih moramo izhajati pri različnih sankcijah. Harmonizacija, kot vemo, ni zdravilo, ki bo pozdravilo to bolezen. In tretjič, harmonizacija je nujna takrat, ko eh, obstaja pravna nejasnost, ko nimamo ehm, predvidenih kazni ali se te kazni in sankcije med seboj preveč razlikujejo. Zdaj pa še zadnji del mojega prispevka. Kako se stvari pravilno lotiti v prihodnosti? Najprej je potrebno oceniti učinkovitost gospodarskega kazenskega prava. Nekaj splošnih idej k temu bi bilo. Ta ocena še ne pomeni, da bi merili, ali je država izvajala direktivo ali okvirno, eh, okvirni sporazum komisije točno tako, kot je zapisano. Oceniti moramo nekaj veliko širšega in pomembnejšega. Ne le, ali, ne le harmonizacijo uh, kazenskega prava na ravni EU in uh, uh, gospodarskega prava na ravni EU, ampak celotno kazensko pravo EU. Potem je potrebno oceniti izvajanje uh, kazenskega prava in uporabo letega pa tudi dosege uh, osnovnih vrednot spostavljenega kazenskega prava na ravni EU. Potem, kdo bo nadziral to ovrednotenje? Imeti moramo multidisciplinarne in neodvisne ocenjevalce, eh, take torej, ki bodo lahko um, kaj določenega povedali o uh, kazenskem pravu na ravni EU. Tukaj bi predlagal Evropsko agencijo o uh, kazenskem pravu EU, ki bi imela neko enotno metodologijo. Taka agencija eh, bi morala biti povezana z Evropskim parlamentom, saj bi pravzaprav uh, jo lahko imeli kot um, vzvod nadzora parlamenta. Tudi načela um, skupne policije so eno tako področje, ki bi lahko imela večje, večji nadzor. Hvala lepa. To je bilo z moje strani vse. Hvala lepa, gospod Njeto, profesor Njeto Martin. Zdaj pa je na vrsti razprava. Prepričan sem, da imamo številna vprašanja. Kdorkoli bi se želel priglasiti k besedi, naj dvigne roko, pa ga bomo tukaj zavedli predlagam, da najprej zberemo vprašanja in se potem povrnemo k um, gospodom, ki so imeli svoje predstavitve. Um, naj vas še opomnim, da nam že grozi, da bomo eh, zamujali, tako da bi vas prosil, da eh, takoj začnemo s postavljanjem vprašanj. Gospa Latford, izvolite. Thank you very much, Chairman. Um, well, thank you for that very Hvala lepa in hvala tudi za to zanimivo. Eh, zanimiva mnenja, ki so bila podana. Eh, Predvsej stvari me bega in skrbi, ko tole poslušam. Zagotovo eh, tukaj si moramo zabeležiti te. Um, ta svarila strani akademikov, tudi profesor Klip je recimo tako akademik, torej profesor, kot tudi sodnik, eh, profesor Nilsson je prav tako, tako akademik kot praktik. Mm, kakorkoli, pred dvema letoma smo imeli sklepe sveta za to področje. In zdaj, dve leti kasneje, imamo sporočilo komisije ki pravi, da bo eh, komisija spostavila ekspertno skupino, ki bo eh, razpravljala o pomembnih pravnih vprašanjih, vključno z interpretacijami, ki jih na eh, ravni kazenskega prava EU uporabljamo. Mislim, da je to zato skrajni čas, blago rečeno. Eh, profesor Klip nam je recimo povedal, da, da ne more vplivati na nobenega um, tuživca, ki bi želel nekoga obtožiti uh, na podlagi um, pravnih okvirjev in sankcij, ki obstajajo zdaj. Če sem razumela prav, je, če direktiva pravi, da je namerno obnašanje eh, tisto, ki je kriminalizirano, potem eh, nacionalno pravo ne more kriminalizirati dejanj iz eh, površnosti. Na dolgi rok je zakonodajalec, eh, torej neke vrste strokovnjak, ki mu pa ni lahko pri določanju eh, kazenskih normativov in minimalnih ter maksimalnih kazni. Ob tem sem precej nervozna, ko gledam, kaj delamo. Kajti dve leti po sklepih sveta ki so predsedstvo hoteli opozoriti na um, diskusijo in sprožiti diskusijo na področju, uh, ki, z katerega se vse države članice ne zavedajo. Mislim, da se moramo resno pogovoriti o tem, kaj delamo. Res sem hvaležna gospodu De Jongu, da smo organizirali to ta sestanek. Škoda, da je to ravno v četrtek eh, zjutraj, ko je že veliko mojih kolegov odšlo domov. Vsekakor pa uh, mislim, da smo že zdaj prepozni. Res uh, se moramo zresniti, kaj delamo na področju zakonodaje kazenskega prava EU. In ne smemo končati, preden bomo res prepričani, kakšne učinke sprožamo. In tu imamo določene eh, zakone, ki so popolnoma neuporabni, kot slišimo. Ehm, slišimo za države, kjer se eh, gospodarsko kazensko pravo sploh ni nikoli izvajalo. Vsekakor torej moramo nadaljevati. In eh, moram reči, da sem sama precej šokirana nad vsem, kar smo slišali danes. Eh, seveda smo hvaležni, ampak je tudi eh, veliko svarilo evropskemu zakonodajalcu. Any, to... Še kdo drug, ki bi se želel priglasiti, komentarji, vprašanja? Ne? Potem pa vračam besedo govornikom. Ali bi želeli kaj komentirati glede tega, kar je gospa Latford povedala? Gospod Nilsson, izvolite. The chairman. Uh, Eh, hvala lepa, predsedujoči. Ja, tudi jaz sem eh, predvsej ponižen in nervozen, kar se tiče vseh teh vprašanj. Ampak pred 25 leti, ko sem začel delati na področju eh, kazenskega prava na ravni EU, je tako. Res je, da je kazensko pravo občutljivo področje. Sestavljeno je iz različnih nacionalnih zakonodaj in po načelu Um, ozemlja, ampak obstajajo določena, um, določena uh, kriminalna dejanja, za katera je pomembno, da imamo neke skupne definicije in skupen splošen pristop pri preganjanju teh kriminalnih dejanj. Govorimo pri tem pri eh, čezmejnem kriminalnem delovanju, Eh, in tudi um, zelo um, močno je prisotno trgovanje z belim blagom, trgovanje z drogami znotraj EU, um, finančne prevare. In največ primerov, s katerimi se ukvarja Eurojust, eh, so ravno um, ponaverbe in prevare. seveda moramo biti previdni, ko se pogajamo tako za svetom kot z Evropskim parlamentom. V zadnjih dveh letih sem bil prisoten v trialogih, kjer smo govorili o kazenskem pravu. Zagotovo imamo v členu 67. Um, v tem členu imamo zapisano to, da se moramo s tem ukvarjati, da moramo poenotiti kazensko pravo. Uh, in zagotovo je treba potegniti zasilno zavoro in se tukaj preuprašati o sistemu, ki imamo spostavljenega. Kar se tiče dokumenta um, sveta iz leta 2009, lahko preberemo, da bomo vsi sodelovali v Eh, legislativnem postopku, kar se tiče tega, in da bodo vse institucije vključene, eh, tako da bomo um, skladni, kar se tiče naših odločitev, um, kar se tiče udeležbe na teh razpravah. In, tudi, in mislim, da tudi pri kazenskem pravu ne smemo imeti uh, drugega pristopa. Biti moramo čim bolj koherentni. Uh, ne pa, da se gremo uh, kot običajno neko trgovanje med posameznimi institucijami EU. Torej, zagotovo je naša naloga, da nadaljujemo s temi razpravami in uh, tudi sam vsekakor pozdravljam poročilo, ki ga je eh, pripravil gospod De Jong in mislim, da moramo nadaljevati z temi razpravami. Vsekakor posebej z kaznimi. Um, Lizbonska pogodba nam tukaj daje nek manevrski prostor, ampak eh, nismo naredili še prav veliko. Če pravimo, da moramo imeti določene minimalne in maksimalne kazni, recimo 8 let za terorizem, potem to ni ravno veliko. Večina držav članic ima namreč bistveno više kazni tem, za, to, eh, za ta dejanja. Torej, gre za nek, eh, nek eh, politično izjavo, v praktičnem življenju pa nima nikakršne vrednosti. Tudi, če pogledamo v posameznih državah članicah možnosti za pogojni izpust, eh, recimo, ko delajo 50 odstotkov kazni in tako naprej, potem vidimo, da na evropski ravni pri višini kazni nismo naredili prav veliko. Če bi bili tukaj resni, potem bi morali imeti popolnoma drugačne določbe preden eh, bi jih začeli na novo izvajati. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Več podatkov imamo o izvajanju kazenskega prava v državah članicah, ampak malo podatkov imamo o tem, kako se ta zakonodaja dejansko uporablja v državah članicah. Nekaj kazalnikov je glede vzrokov tega. En vzrok je lahko podrobna zakonodaja. Podal sem en primer in dejal sem, da vse prepovedi v direktivi niso te narave. Podal sem enega od najbolj skrajnih primerov in vsakega toživca v Evropski uniji pozivam, da se tega ne loti. V moji državi članici vam lahko podam primer goljofil na ravni Evropske unije. To je bilo vključeno v kazenski zakonik. Vključuje več elementov, ki so povezani z finančnimi interesi in škodijo proračunu Evropske unije. V praksi se ta določba ne uporablja, zato ker imamo drugo določbo, ki je precej preprostejša in preprosto zahteva, da je moč dokazati, da je šlo za goljofijo in da so bila denarna sredstva uporabljena za drugačne namene, kot je bilo prvotno mišljeno in da je nekdo od tega imel korist. To je dovolj. Zato se ta splošna določba uporablja za preganjanje goljofi na ravni Evropske unije. Moje sporočilo je, da mora zakonodaja na področju kazenskega prava biti enostavna in da se je treba držati jedra tistega, kar želimo doseči in zaščititi in da se odpovemo dodatnim elementom zato, ker se potem pojavi več tveganja, da zadeva ne bo uspešna. Hvala lepa, hvala gospod Klip, sedaj pa gospod Nieto Martin. Mislim, da to vprašanje ni ključno za razumevanje harmonizacije. Lahko določimo poskus in tako naprej, ampak glede na to, kaj se dogaja v našem nacionalnem kazenskem pravu, imamo več definicij v teoriji o tem, kaj je poskus. Mislim, da je za Evropsko unijo zelo težko zagotoviti enak koncept poskusa in to ni naloga harmonizacije z mojega vidika. Mislim, da gre za zaščito pravnih interesov. To je nekaj, kar ne zadeva zakonodaje, ampak zadeva izvajanje zakonodaje. Zamisel direktive je povezana z ocenjevanjem. V direktivi ni pomembno besedilo direktive, ampak cilj direktive. Če to upoštevamo, potem lahko vidimo, da je ocenjevanje zelo pomembno, zato da zagotovimo spodbudo za harmonizacijo. Mislim, da harmonizacija ni dobra rešitev za številne probleme, ki jih imamo v substantivnem kazenskem pravu. Hvala. Hvala, gospod Njeto Martin. Mislim, da je to dovolj za prvo razpravo. Čas je za drugo sejo, ki bo prav tako zanimiva, kako je bila prva. Želite podati komentar? Čisto na kratko prosim, da uporabite svoj mikrofon. Zamujamo in hvala, da boste tako kratki. Yes, thank you. Uh, if this hvala. Ne vem, ali je to relevantno za druge seje. Bom razmislil. Sem Radu Mutu in sem asistent Monike Makove. Gospod Martin je dejal, da se zdi, da obstajajo zanimiva področja, kjer bi lahko zagotovili posredovanje na ravni EU. Mislim, da bi na začetku morali začeti z ocenjevanjem. Mislim, da sem to prav razumel. Govorili ste o oceni uspešnosti, mislim pa, da predlagate, da bi ocenili, kako uspešno delujejo kazensko-pravni sistemi v državah članicah, njihovo preglednost in tako naprej. Zanima pa me, ali obstajajo kakšni konkretni kazenniki, ki jih imate v misli, gospod Martin, to pa lahko odgovorijo tudi drugi profesori. Hvala. No, e, e Evaluation is a very new tax. Ocenjevanje je nova naloga ne vemo, kakšna je metodologija ocenjevanja, ampak če bi imeli bolj racionalno kazensko pravno politiko, ne samo v Evropi, potem bi lahko izboljšali svojo metodologijo na tem področju. Mislim, da je to nujno, ampak neracionalnost na kazensko pravnem področju je danes skupna v vseh državah članicah, v Španiji, imamo ta predlog nove vlade, da bi uvedli dolge zaporne kazni. To je absurdno, to nima nobenega odvračilnega učinka. Če to uvedemo v kazensko pravno zakonodajo, potem vidimo, da takšni predlogi nimajo česa dodati oziroma nimajo mesta v kazensko-pravni politiki. Hvala. Hvala, sedaj pa druga seja. Tej bo predsedovala gospa Kinga Gunc, podpredsednica odbora Libe. Pozdravljeni, dobrodošli in pozdravljam tudi tiste govornike, ki bodo sodelovali v tej drugi seji. Prosim vas. Um, i would like to welcome the panelists of the second pozdravljeni govorniki v okviru druge seje prosim vas da nadaljujemo s sejo zato ker nam zmanjkuje časa kot običajno okay, uh, okay we are having a, a imamo majhno ampak zelo predano skupino evropskih poslancev z nami. Zato pa prosim sedaj Raima Lahtija, profesora kazenskega prava na Univerzi v Helsinkih, da spregovori, potem pa bomo nadaljevali z govorniki in z razpravo. Hvala. You, uh, Mrs, uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami na tem zelo pomembnem sestanku. Uporabil bom določene prosojnice in opravičujem se, da se bom ponavljal, ampak kratek bom. Mislim, da smo nekatere vidike že omenili danes just try to uh, how is it uh, I, I, I think now yes yes tudi sam želim povedati nekaj o razvoju dogodkov pred mm, Lizbonsko pogodbo. Ta dejstva je omenil že gospod profesor Nilsson, zato tega ne bom ponavljal. tukaj želim povedati nekaj o kritiki, ki je veljala pred Lizbonsko pogodbo. Namreč, da se preveč povdarka daje na varnostne in zakonodajne elemente politike Evropske unije. Zato želim nekaj povedati tudi o kritikah med skandinavskimi akademiki, kajti sem prihajam iz njihovih vrst. Več zelo pomembnih elementov nordijske zakonodaje je bilo le malo uvedenih in upoštevanih v zakonodajo EU, naprimer preprečevanje kaznevih dejanj je primer tega in merila kot so legitimnost in humanost, to ni bilo uporabljeno pri oceni kazensko-pravne politike in tudi merila učinkovitosti in odvračilnosti v zvezi z sankcijami EU. To je bilo kritizirano zato, ker je vse skupaj povezano z odvračanjem in z represivnimi učinki. To so morda osnovni politični vidiki. Sedaj imamo nove možnosti. In tudi ta priložnost je zelo dobro došla, zato da nadalje razvijamo kazensko pravno politiko na ravni Evropske unije. Slišali smo že, da ima Evropski parlament močnejšo vlogo in tudi nadzor Evropskega sodišča bo okrepljen. Mislim, da je zelo pomembno, da je listina človekovih pravic sedaj pravno obvezujoča v okviru Lizbonske pogodbe. Mislim, da so človekove pravice lahko sedaj mnogo bolje zastopane v okviru meril o učinkovitosti sedaj poskušamo pripraviti bolj vseobsegajočo in racionalno kazensko pravno politiko na ravni EU. Mislim, da je bilo izvedenega že veliko akademskega dela. Tukaj omenjam projekt Corpus Juris leta 1997 in potem projekt kriminal v Evropski uniji, gospod Stilman je to vodil in še program iz leta 2006, ki ga je vodil profesor Schoenemann. In na koncu še manifesto o evropski kazensko-pravni politiki in gospod Zacker, ki je član te skupine, je danes z nami in nam bo prav gotovo povedal kaj več o tem. Mislim, da je to dobra osnova za to, da raz, začnemo razpravo o evropski kanadsko-pravni politiki. Imamo Lizbonsko pogodbo in še to temo o sporočilu komisije. Sedaj bom ocenil sporočilo komisije, kajti kolikor vem, se Evropski parlament lahko odzove tudi na to. Sporočilo komisije predstavlja dobro izhodišče. Sedaj imamo osnovo za bolj koherentno kazensko pravno politiko v okviru Evropske unije možnost je tudi, da temeljna načela vodijo ukrepe na tem področju in sicer mnogo močneje kot do sedaj. Če si ogledamo splošna načela, mislim, da ima komisija v svojem sporočilu prav. Imamo območje subsidijarnosti, zaščito temeljnih pravic, nujnost in sorazmernost, lahko pa uporabimo tudi načelo zadnje možnosti. Tako na področju dejavnih eh, ukrepov na področju kazenskega prava in tudi specifičnih ukrepov na področju kazenskega prava. Načelo zakonitosti je bilo prav tako omenjeno. Mislim, da mora to biti pomembno vodilno načelo. Ko primerjamo sporočilo komisije in manifesto o evropski kazensko-pravni politiki, ki ga pripravljajo akademiki, lahko vidimo, dokolikšne mere so zahteve o legitimnem namenu v okviru načela zadnje možnosti poudarjena. Mnogo bolj se torej v manifestu poudarja zahteva po zakonitem namenu. V obeh dokumentih pa sta načeli zadnje možnosti subsidarnosti in sorazmernosti premalo opredeljeni. Zato mislim, da je to ena od pomembnih nalog v prihodnosti kazensko-pravnega eh, pripravljanja, kazensko-pravne politike Evropske unije, zato da bi bolj celovito pripravili načela in njihovo vlogo pri tem, ko nadaljujemo delo. Veliko akademske razprave je o načelu zadnje možnosti in o preizkusu nujnosti na področju teorije, ampak vsebina je vseeno še precej nejasna. Omenil sem določene zamisli kolegice gospe Jarborg, ona zadnjo možnost obravnava kot meta načelo za kazensko pravo. Uporaba kazenskega prava pri tem bi morala biti torej, v okviru meta vodilnih načel, ki bi pokrivala vse podnačela. Ta podnačela pa morajo biti opredeljena, ko govorimo o načelih kriminalizacije Pod načelo bi bilo naprimer načelo kazenske vrednosti, govorimo tudi o legitimnem namenu in o tem, kakšni so legitimni interesi, ki jih želimo zaščiti in načelo uporabnosti ter primerjava stroškov in koristi, pa tudi načelo humanosti, imamo še tudi drugo načelo, namreč pri uporabi kazenskega prava je treba biti previden, zato da ne bi prišlo do inflacije v uporabi kazenskega prava. Ko preučujemo razmere na ravni EU, je načelo zadnje možnosti povezano z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Osnove je moč iskati v zakonodaji Evropske unije. Rečemo lahko, da v obeh dokumentih, ki jih omenjam, lahko najdemo ti dve načeli in človekove pravice so upoštevane in listina temeljnih pravic prav tako omejuje uporabo kazenskega prava. Posebna značilnost kazenskega prava je, da to vključuje družbeno stigmatizacijo, moralno obsojanje in če je končni rezultat zaporna kazen, potem je to zelo drastičen ukrep, še posebej v primerjavi z drugimi uh, možnostmi ukrepanja. To vpliva na vodilna načela. Na kaj je te. Pravosodni sistem in kazensko pravo sta tesno povezana z pristojnostmi države in z sistemom urednot. Problem z zaupanjem v evropsko kazensko pravo je težko opredeliti. Preprosto je govoriti o nacionalnih kazenskih pravih, po drugi strani pa moramo razmisliti o tem, kako lahko povečamo to legitimnost in zaupanje v evropsko kazensko pravo. Sedaj se vrnemo k vprašanju, kako obravnavamo načela zadnje možnosti subsidiarnosti in sorazmernosti. strinjam se tudi z argumentom manifesta, namreč argumenti legitimnosti zahtevajo konsistentnost in koherentnost evropske zakonodaje na področju kazenskega prava. Kaj to pomeni? O tem smo govorili že v prejšnjem delu. mislim, da bi si morali prizadevati za konsistentno in koherenco na ravni Evropske unije. Po drugi strani pa bi morali morda poskušati doseči določeno mero harmonizacije z nacionalnimi kazenskopravnimi sistemi, zato da bi tudi ti bili bolj konsistentni in koherentni. Ampak obstaja tveganje po preveliki diferencijaciji, zato bomo imeli premalo konsistence ali dve vrsti konsistence, torej konsistenca na ravni EU in na področju tradicionalne konsistentnosti in koherence. To pa seveda povzroča težave. in še nekaj argumentov. O načelu zadnje možnosti. Vprašanje je, kakšni so temeljni interesi, ki so omenjeni tudi v manifestu. Imamo seznam argumentov da bi to moralo izhajati iz primarne zakonodaje Evropske unije, iz eh, ustav držav članic in iz temeljnih načel Evropske listine o temeljnih pravicah. In to bi ob neprimerni uporabi lahko zelo škodilo posameznikom v Evropski uniji. Vprašanje se pojavlja, kakšno je dodano vrednost za to, da uvajamo kazansko pravo na ravni EU. To je obravnaval profesor Klip. Morda bo težko zadostiti merilo, da mora to izhajati iz primarne zakonodaje, še posebej na področju gospodarskega in kazenskega prava določeni argumenti obstajajo, ki zagovarjajo tezo, da bi imeli določbe na ravni Evropske unije. Imamo pa seveda vprašanje v zvezi z novo določbo v 83. členu in v drugi točki, kjer imamo zelo odprto področje kdaj lahko uporabimo kazensko pravo kot sredstvo za boj proti kriminalu. Mislim, da je dobro, da sprejmemo, da je treba zaščititi temeljno načelo, temeljni interes. Ampak, če to ni dovolj, moramo izvesti test nujnosti in to mora temeljiti na načelih subsidijarnosti in sorazmernosti. Po drugi strani pa imamo tudi posebni test nujnosti v tem novem uh, drugem odstavku 83. člena. Something... Eh, Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti in uh, njuna interakcija. Tukaj omenjam temeljna načela v pogodbi o delovanju Evropske unije in v protokolu o tem, kako se uporabljajo ta načela. Po drugi strani pa imamo ta člen o zavori v nujnih primerjih v 83. členu v tretjem odstavku. Zelo pomembno je, da ta, te določbe zagotavljajo, da so ta načela pravno obvezujoče in da so to pomembna načela Evropskega kazenskega prava in da so to merila za ocenjevanje postopkov za izvanje in da bi morali razviti ustrezne odgovore. Mislim, da je to sedaj izhodišče za nadaljni razmislek. Zaenkrat še nimamo pravne prakse o uporabi tega načela subsidijarnosti. Nekaj pravne prakse pa obstaja v zvezi z načelom sorazmernosti, na kratko pa bi moral omeniti tudi nekaj primerov tega kjer imamo dve ali tri odločitve, ki so zelo pomembne. Običajno se ločuje med načeli subsidijarnosti in sorazmernosti glede področja uporabe in pravnih učinkov. Subsidijarnost odgovarja na vprašanje, ali bi Evropska unija morala izvajati svoje pristojnosti in sorazmernost govori o tem, v kolikšni meri bi Evropska unija morala izvajati svoje pristojnosti. Ampak to je seveda med seboj povezano. Načelo sorazmernosti se uporablja pri tem, ko se rešujejo spori med dvema stranema, med javnimi oblastmi in javnostjo. To se razdeli na tri preizkuse primernost, nujnost in sorazmernost v strogem pomenu besede, ko izvedemo analizo stroškov in koristi. Ampak ta osnovna ločnica je le osnova, zato moramo zagotoviti še več razmisleka pri razvoju teh načel, ko govorimo o uporabnih načelih mm, kazensko-pravne politike v prihodnosti. Zato, da bom pravočasno končal, bom začel kar sklepi. Ponovim lahko to, kar smo že slišali. V prihodnosti bomo morali bolj izvajati analize o presojah učinka potrebujemo več raziskav na področju kazenskega prava in pravičnosti. Potrebujemo pa tudi več kriminoloških raziskav, ki temeljijo na dokazih, zato da ustrezno pripravimo politike, kajti to bo predstavljalo osnovo za racionalno kazensko pravno politiko. To je še posebej velik izziv za Evropsko unijo in za institucij Evropske unije, kajti tradicije tukaj ni in upam, da bomo v prihodnosti imeli več sodelovanja z akademiki. To vrstne ocene potrebujemo, mm, torej neodvisne ocene, kakor je bilo omenjeno v prejšnji seji. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa, hvala tudi, da ste se držali časa, veste, da zamujamo, zato želimo nekaj časa zagotoviti tudi za razpravo. Naš naslednji govornik pa je gospod Helmut Satzger, profesor mm, za kazansko pravo iz Minhna. Beseda je vaša, prosim pa, da se držite določenega časa za govor. Ja, jo, ja, <laughs> <laughs> Hvala lepa vsem skupaj, tudi gospodu de Jongu, da je organiziral ta sestanek. Eh, tema se mi zdi izjemno pomembna in eh, zagotovo je zdaj pravi čas, da razpravljamo o teh točkah, saj Eh, Evropski parlament dobil eh, veliko več pristojnosti, kar se tiče eh, direktiv na področju kazenskega prava v prihodnosti. Ukvarjal se bom z predvsej specifično temo, zagotovo bom moral veliko stvari ponoviti. Gre za načelo zakonitosti in ali bi ga bilo potrebno izboljšati, ali je dovolj pregledno, predvsem vsega, um, kaj so načela za ta področja in njegovo delovanje. Opravičil bi se uh, za začetek, uh, kaj ti uh, citiral bom odstavek iz nemškega kazenskega prava, ki izvira iz leta 1935. Pravi tako, kdorkoli, eh, kdorkoli eh, krši zakon, torej naredi kazensko dejanje, bo kaznovan. Eh, če ni kazni, ki bi pokrivala eh, kazensko dejanje, potem naj se izvede tista eh, kazen, ki je najbližja eh, kazenskemu dejanju, ki je bilo izvedeno. To nakazuje ne, eh, točno to, kar bi želel povedati, torej tako na teoretičnem kot na praktičnem eh, področju. Eh, Um, svojo predstavitev sem zasnoval v štirih kratkih točkah. Najprej bom podal splošna uh, načela zakonitosti. Eh, pogledali bomo evropski pravni red, eh, pogledali um, pravno uh, gotovost, uh, potem na koncu bom še pokazal, zakaj morajo evropski zakonodajalci uh, upoštevati um, tudi nacionalna kazenska prava in nakazal bom tudi nekatere možnosti za izboljšavo na tem področju. Načelo zakonitosti ni le uh, načelo prava, ki velja v vseh državah, temveč je mednarodna priznana uh, pravica, človekova pravica. Večina držav, eh, tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah in ehm, vsi drugi podobni seznami, sebujejo to načelo zakonitosti. Lahko ga um, ubesedimo tudi tako, če ni uh, dejanj, kriminalnega dejanja, tudi ni kazni, kot pravi že uh, latinsko pravo. Tu imamo več podnačel in uh, vsa ta podnačela je prej prebrana nacistična uredba, zakonska uredba iz 30 let kršila. tukaj imamo več um, analogij med pravnimi sistemi, sistemi uh, predvsem uh, z njimi kršimo uh, pravno gotovost. Najpomembnejša je zadnja in sicer z vidika evropske zakonodaje in to je tudi osrednja točka, s katero se bom danes ukvarjal. Kazensko pravo mora obravnavati kršitve in kršilec mora biti um, in posamezni, vsak posameznik se mora zavedati, s katerimi dejanji bo kršil zakon. Po načelu um, vladavine prava seveda moramo vedno upoštevati določbe Evropske unije in njenega kazenskega prava če kazensko pravo račum, razumemo enako kot v, recimo pri francozih, nemcih in tako naprej, potem se lahko nek, nekoga obsodi, se ne more nekoga obsoditi le na podlagi evropskega kazenskega prava, kajti nimamo ne evropskega eh, enotnega um, zakonodajnega okvira, niti evropskega sodišča za to. Nekaj te zakonodaje lahko najdemo v različnih pogodbah, ki obravnavajo um, zakonodajo in kazensko pravo, nekaj je zapisano v Lizbonski pogodbi, ni pa najbolj jasno, ko, se, ko gre za zaščito finančnih interes, interesov Evropske unije. Uh, kot je moj predhodnik že povedal, po prenovljenem tekstu v členu 325, 325 se ta navezuje na direktno uporabnost v okviru uh, zakonodaje EU, pri tem pa je treba upoštevati načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Ampak v tem primeru um, bi lahko potem uh, tudi razpoznali um, prevare goljufije na evropski ravni, ampak šele v prihodnosti. Evropski zakonodajalec je popolnoma uh, obvezan z načelom legalnosti. Torej, vsak posameznik se mora zavedati, katero dejanje, eh, ki ga bo naredil, bo iz njega naredilo kriminalca, s katerim bo kršil zakon in kakšne so sankcije, eh, ki jih lahko kot posledico tega kriminalnega dejanja utrpi. Ni, potreb, ni potrebno eh, navesti čisto vseh teh kriminalnih dejanj. recimo um, namen kriminalnega dejanja in tako naprej. V evropskem kazenskem pravu, pravu jih bomo morali definirati vsakega posebej. ker obstajajo še vedno bistvene razlike med posameznimi kazenskimi pravi, bo to zelo težka naloga eh, in bo vplivala tudi na nacionalne eh, identitete na tem področju v posameznih državah članicah eh, in je z tega stališča zelo občutljiva. Če se zdaj povrnemo k perečim problemom današnjega časa, potem gre tu zagotovo za harmonizacijo um, kriminalnih dejanj med posameznimi državami članicami. Pomembno je, da analiziramo legalne parametre, s katerimi imamo opravka. Kaj je pravzaprav pravno ozadje posameznih pogledov? Za začetek bi se navezal na 83. člen o pogodbi o delovanju Evropske unije. Tukaj je zapisano, da evropski zakonodajalec lahko poda direktivo z minimalnimi pravili, kar se tiče kazenskih dejanj in prekrškov. Ko govorimo o harmonizaciji in o direktivah evropskega zakonodajalca, priznam, da ni ravno enostavno, kako vzpostaviti pravno gotovost na evropski ravni. Po eni strani imamo tukaj direktivo, ki po definiciji iz eh, pogodbe se navezuje le na eh, to, da se mora um, ehm, spostaviti v vsaki državi članici posebej, hkrati pa veljati na nadnacionalni ravni. Torej, zakaj nacionalni zakonodajalci ne bi bili zavezani k temu, da že upoštevajo načelo pravne uh, gotovosti? kajti oni so tisti, ki odločajo, bo, eh, bo, kateremu dejanju bo zapovedana katera kazen. Torej, kje imamo tu problem? V pogledu eh, komun, eh, komisije v njenem sporočilu, septembrskem sporočilu letošnjega leta, gre tu za težavo evropske kazenske politike. Seveda, kazensko pravo na nacionalni in nadnacionalni ravni niso zavezani k istim načelam v istem obsegu. Ampak vseeno se mi zdi preuranjeno, da rečemo, da ta načela ne veljajo za eh, pri harmonizaciji direktiv, kajti nacionalni zakonodajalci morajo vedno upoštevati eh, manjko evropske gotovosti na, na, eh, pravne gotovosti na evropski ravni. Na ta način namreč Evropska unija ustvarja uh, dileme in nejasnosti za nacionalne zakonodajalce. Na en način morajo upoštevati nacion svoje nacionalno kazensko pravo, na drugi strani pa morajo nekako biti tudi eh, zvesti evropskemu kazenskemu pravu. Če vam dam primer, um, direktiva z 5. Eh, aprila, kar se tiče trgovine z belim blagom, četrti člen te direktive pravi, da morajo države članice ustrezno ukrepati, da bo vsako dejanje trgovine belega blaga kaznovano z vsaj desetimi leti zaporne kazni, če je bilo to dejanje izvedeno z, nasiljem, z, z izjemnim nasiljem ali eh, se je povzročila velika škoda um, um, žrtvi. Torej, tu se lahko sprašujemo, kaj je običajna in kaj je resna nasilje in kaj je uh, potem tudi uh, običajna ali resna škoda, ki je bila povzročena žrtvi. Torej, nacionalni zakonodajalec bi to lahko uh, izvajal z obeseditvijo, ki bi bila bolj natančna od um, direktive, ki je bila sprijeta. Torej, nacionalni zakonodajalec bi lahko izvajal uh, um, zakon z besediščem, ki um, je ustrezno zapisano že v zakonodaja, zakonodajah uh, te nacionalne države. Recimo, kot imamo v uh, Nemčiji, kjer te uh, resne uh, poškodbe in resna uh, um, nasilna dejanja tudi posebej naštejemo. da bi povečali predvidljivost eh, kazni za posamezna kazniva dejanja, potem morajo zakonodajalci na nacionalni ravni vsa ta dejanja posebej eh, našteti ali predvideti. Vsa obnašanja, ki niso točno opisana v tej direktivi, morajo pasti pod eh, neke bolj natančne um, bolj natančne zakone v državah članicah. Naprimer, če um, zmanjšanje kazni za 50 odstotkov uh, ni ustrezno napisa, napisano oziroma sklejeno za nacionalnimi zakoni, medtem ko Evropsko uh, sodišče odloči, da je bilo neko dejanje posebej resno, potem država članica ne bi mogla v popolnosti izvajati evropske direktive. V, po načelu zakonitosti je to potem eh, dilema, v kateri je država članica kaj upoštevati. Torej, na evropski ravni moramo eh, pripravljati direktive, eh, ki bodo vsebovale pravno gotovost. In v naši izjavi, ki je bila že eh, prej citirana, pa bi zdaj spet. Pravimo, da je pomembno, da evropski zakonodajalec um, upošteva načelo pravne gotovosti. Pri harmonizaciji um, pravnih okvirjev eh, kazenskega prava v državah članicah moramo upoštevati to pravno gotovost in uh, razjasniti, kaj to pomeni resna, uh, resno nasilje in resna škoda, ki sta povzročena. Torej, same direktive morajo biti bolj natančne, bolj jasno v detajle uh, razložiti, uh, kaj so um, minimalni standardi in načela, ki jih morajo upoštevati um, zakonodajalci na nacionalni ravni. Postavlja se tudi vprašanje, kako evropsko direktivo harmonizirati um, na področju, ko se v nacionalnih um, kazenskih pravih um, nanaša na, uh, in nanaša na druge pravne okvirje. To imamo recimo v direktivi o um, varstvu okolja na področju kazenskega prava nacionalnemu zakonodajalcu je pravzaprav nemogoče um, upoštevati načela, ki jih je vzpostavil evropski zakonodajalec. Da bi lahko državljani vedeli, uh, kaj so legalna in kaj so nelegalna dejanja, je na tem področju, ko evropska zakonodaja ni jasna, popolnoma nemogoče. Torej, evropsko eh, kazensko pravo mora biti um, zasnovano na enakih načeljih in harmoni biti harmonizirano z nacionalnim pra kazenskim pravom. Pri tem je bistvena pravna gotovost. Zato um, na to pa bo lahko nacionalni zakonodajalec tudi po lastni presoji predvidel um, kazni za posamezna um, kazenska dejanja, ne pa da bo obsodba na nacionalni ravni pravzaprav nemogoča. Pokazal sem kar nekaj težav, ki jih vsebuje evropska uh, kazenska zakonodaja. Na koncu bi želel povdariti, da imamo priložnost, da ustvarimo uh, kakovostno dobro evropsko kazensko pravo, vsaj na nekaterih področjih in eh, kar se tiče Lizbonske pogodbe, je Evropski parlament tisti akter, ki bo lahko to dosegel. Pravna gotovost ni edino načelo, temveč mora biti vsako kazensko pravo koherenten sistem, da bo lahko izvrševal tudi svojo preventivno funkcijo. Če bodo prava med seboj konsistentna, bo za države članice bistveno enostavneje se držati uh, načela pravne gotovosti. Prav tako pa bi morala tako parlament in komisija um, v besedišču dokumentov, ki jih pripravlja, biti eh, čim bolj natančna. Na dolgi rok bomo tako morda prišli do eh, splošnega osnutka evropskega kazenskega prava, ki ga bomo v določenem, eh, v določenem trenutku zagotovo potrebovali. To seveda ne bo enostavno. Za enkrat pa na institucionalni ravni, kjer se pogovarjamo, je pomembna koherentnost, konsistentnost, upoštevati tudi zakonitost, načelo zakonitosti, in, in medsebojno posvetovanje, ko gre za um, evropsko kazensko pravo v odnosu do nacionalnega kazenskega prava. Tudi med uh, parlamentom, svetom in komisijo mora potekati to posvetovanje. Kar se tiče splošne slike kazenskega prava v EU, to področje bo nekoč podalo množico različnih primerov in praks uh, in tudi strokovnih mnen na področju kazenskega prava, še posebej, če bo obstajalo sodelovanje z mednarodnimi raziskovalnimi eh, skupinami in če se bo do upoštevali tudi akademska mnenja. Tukaj že imamo uh, inicijativo, ki je pripravila tudi tole izjavo uh, in bo upoštevala uh, in v nadaljem Eh, v nadaljnih pripravah teh eh, pravnih okvirjev upam, da se bo upoštevala tudi naša izjava, ki smo jo pripravili. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa naslednji govornik, gospod John Spencer, profesor prava na Univerzi v Cambridgeu, potem pa bomo imeli kratko razpravo s kratkimi prispevki. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa, gospod De Jong, da ste me povabili na to zelo zanimivo konferenco veliko čast mi je, da ste me povabili sem. Na področju kazenskega prava in evropskega prava sem amater, sem profesor angliškega kazenskega prava in proceduralnega prava. Zato moram povedati, da me številni kolegi in rojaki obravnavajo kot heretika, kajti sem bil del projekta Corpus Juris in tudi Evropskega javnega toživca smo predlagali mi. Nekateri v Združenem kraljestvu so menili, da je to zarota v Bruslju, zato da bi naš pravni sistem zamenjali z napoleonskim zakonikom. In morda veste, da je Evropski parlament sprejel akte v Evropski uniji za to, da bo Združeno kraljestvo v prihodnosti težje ratificiralo spremembe in zahteva se referendum v zvezi z različnimi ukrepi. Mislim, da sem tako v posebnem položaju, še posebej v Združenem kraljestvu, pa tudi v Evropi, številni akademiki so imeli zamisli, ki so bile zavrnjene, sam pa sem edini, ki je predlagal zamisel, ki so jo obravnavali kot tako grozno, da so ustavo države spremenili zato, da so poskrbeli, da ta zamisel ne bo nikoli sprejeta. Mehkejša različica odpora v Združenem kraljestvu proti evropskemu pravnemu sistemu je ta misel, da pravna sistema nista združljiva in zato ni mogoče zagotoviti enotnega sistema, ki bi upošteval oba tipa. Sam menim, da to ne drži. Mislim, da to ne drži niti v okviru kazanskega postopka. To pa prav gotovo ne drži v zvezi z substantivnim kazanskim pravom, ki je predlog oziroma predmet te teme. Kontinentalni pravniki večkrat slišijo od eh, svojih kolegov iz eh, drugega pravnega sistema, da je ta sistem nekodificiran in da temelji na precedensu in da se tako od, razlikuje od kontinentalnega sveta, kjer imamo zakonike. Če to kdaj ni držalo, potem to prav gotovo ne drži, kajti večina kazenskih postopkov temelji na osnovi statutov. Res je, da imamo Eh, kazniva dejanja, ki niso eh, na zakonski osnovi in eh, se sodijo na osnovi precedensa. Pred nekaj leti so sodniki pač podali svoje sodbe, da je to napačno. Tudi kazenski zakonik, kakor je povedal gospod Zacker, spada temu, ampak naši sodniki nimajo več pristojnosti, da razvijajo kazensko pravo tako, da razglasijo novo kaznjivo dejanje. Ti dnevi so končani, novih kaznjivih dejanj ni več in v okviru običajnega prava se tudi stari eh, brišejo. V okviru običajnega prava na britanskih otokih je kazensko pravo sedaj uvrščeno v kazenske zakonike. Združeno kraljestvo je pripravilo ustrezne zakone v, za uporabo v kolonijah in v Združenem kraljestvu, tam pa imajo sedaj pravne sisteme, ki temeljijo na kodificiranih različicah, ki smo jih sicer pripravili mi, ampak jih nismo imeli namen uporabljati doma gre za neke vrste inercijo, namreč da bi v svojih pristojnostih tudi uporabljali te zakone. Želeli bi si, da bi to imeli, ampak praktično je preveč zapleteno, da bi to uvedli. Odsotnost kazenskih zakonikov pomeni, da se kazensko pravo na britanskem otočju in v državah kontinentalne Evrope razlikuje, ampak v zvezi s snovjo, z vsebino, mislim, da razlike dejansko ni. Kar zadeva splošni del kazanskega prava, torej pravila v zvezi z četrtim elementom kaznjivih dejanj, pravila v zvezi z soodgovornostjo ali spodbujanjem ali zaroto ter poskusom in pravila v zvezi z splošno obrambo, tukaj ni posebnih razlik, ki bi svet običajnega prava ločeval, ločevale od eh, kontinentalne Evrope. Tiste razlike, ki obstajajo, pa se mi zdi, da niso nič večje od razlik, ki obstajajo med različnimi pravnimi sistemi v okviru kontinentalne Evrope. Enako velja tudi za obseg kaznjivih dejanj. Če govorim na splošno, bodo podobni ali isti slabi ljudje kaznovani za ista slaba dejanja, ne glede na to, na katerem delu rokavskega preliva zagrešijo zločin. Mislim, da ni prirojene razlike med svetom običajnega prava in kontinentalno Evropo v zvezi z tako imenovano kazenskopravno politiko. To so načela, na podlagi katerih politiki odločijo, kakšno vedenje bo v prihodnosti uvrščeno v okvir kazanskega prava. V okviru običajnega prava, kakorkoli druge, se eh, trdi, da je kazansko pravo zadnja možnost, ampak vlade v zadnjih letih poskušajo ustvariti za kazniva dejanja brez domnevnega načrta v končnem rezultatu. V prvih desetih letih od izvolitve laboristov leta 1997 so uvedli več kot 3000 kaznjivih dejanj. Ciniki pravijo, podobno kot Cornelius de Jong, namreč, da politiki ustvarjajo nova kazniva dejanja kot poceni en preprost način za to, da storijo nekaj v zvezi z problemom, odgovor na katerega ne pozna nihče. Če mene prosite, da poimenujem največjo razliko med substantivnim kaznivim pravom v Angliji in v Walesu, to je tisti del sveta običajnega prava, ki ga najbolj poznam, in substantivnim pravom v tistih delih kontinentalne Evrope, ki jih prav tako poznam, bi rekel, da je v splošnem razlika ta, da je naše pravo bolj strogo. Individualni prekrški so širše zarisani, naprimer mm, naš eh, opis umora je mnogo širši kot druge, tudi kar zadeva duševne prekrške oziroma duševne, prekrške na duševnem področju z veseljem. Imamo prekrške, uh, zanemarjanja ali stroge odgovornosti kot v drugih državah. Splošni prekrški so ože opredeljeni in tudi največje kazni so mnogo večje. Sedem let za krajo, naprimer. Zakaj je tako? Nekdo me je to vprašal nekoč in sam sem dejal, da je to verjetno zato, ker pravila postopka in podajanja dokazov poskrbijo, da je zelo težko kogarkoli obsoditi in ko končno nekoga obsodimo, potem ga obsodimo na dolgo zaporno kazen. Ti zakone so zelo težki in opresivni, če ne bi bilo veliko mm, elementov diskresije. Naprimer, naši toživci delajo na osnovi diskresije za pregon naprimer v Italiji in v Nemčiji je stvar drugačna. Tam prevladuje načelo zakonitosti, po drugi strani imamo tudi tako imenovano prisotnost. Kind of prisotnost uh, drugih ljudi, v okviru sodnega postopka in naši, naše sodišča imajo tudi široke pristojnosti. Ali te razlike podpirajo mnenje, da je pravni sistem običajnega prava tako drugačen od kontinentalne Evrope, da bi bilo nemogoče, da Brusel ustvari kakršnokoli, kakršnokoli okvir kazenskega prava, ki bi veljal za oboje? Mislim, da ne če bi Bruselj poskusil pripraviti politiko, da bi zmanjšali področje uporabe kazenskega prava ali zmanjšali kazn, stopne kaznovanosti, potem bi to sicer veljalo tudi za Veliko Britanijo, ampak mislim, da razvoj ne gre v to smer. Če si pogledam, kaj so pogledali drugi govorniki danes do povdan, sem se je vprašal, ali se lahko Združeno kraljestvo vključi, tako da poda kakšen, kakšen nasvet v zvezi z kazenskim pravom. Mislim, da v Združenem kraljestvu imamo tri ločene pravne sisteme. Anglija in Wales, Škotska in Severna Irska in na ravni substantivnega kazenskega prava obstajajo precej presenetljive razlike. Splav, na primer, je na severnemirskem popolnoma nezakonit. V pravu Anglije in Škotske pa je to popolnoma dostopno tudi. Ra, starost mm, za spolni odnos je 17 let na irskem in 16 let druge, ko govorimo tudi o trgovanju z ljudmi, je škotska zakonodaja nekoliko drugačna od angleške zakonodaje. Ampak, ne glede na to, nam uspe, uspe dobro delati brez velikih razlik in če lahko to storimo v okviru meja ene države, potem mislim, da lahko to deluje tudi v okviru Evropske unije. Strinjam pa se z Andrejem Klipom glede skepse, ali potrebujemo tako harmonizirano evropsko zakonodajno področje kazenskega prava. Sedaj pa še druga lekcija in sicer vzajemno priznavanje. In eh, pravosodni kazenski postopek imamo tri nize kazenskega prava na osnovi vzajemnega priznavanja sodb sodišč in mislim, da lahko to Združeno kraljestvo poda Evropi. Naša zamisel je bila namreč to, da bi zagotovili vzajemno priznavanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bomo imeli zelo kratko razpravo. Vidim, da bi marsikdo želel pokomentirati. Na kratko, prosim, v eni minuti, če gre. Hvala lepa. Imam dve vprašanje in eh, poskusil bom biti čim krajši. Najprej vprašanje kompetence harmonizirati kazensko pravo v tem trenutku. Kolikor vidim, delamo na določbah na področju eh, kibernetskega kriminala pri harmonizaciji do, kriminalnih določb, eh, določb za kriminalna dejanja. In naprimer, torej, nejasno je, kje so eh, glavne, pri kom so glavne kompetence. Pa tudi vedeti, kaj je način, torej kako definirati te pravne določbe, je problematičen. Eh, slišali smo gospoda Zackerja, da moramo biti zelo eh, natančni eh, v besedišču direktiv, ampak iz mojih izkušenj ehm, to ni najbolj jasno, kako se tega lotiti. Drugo vprašanje pa je, če bomo harmonizirali kazensko pravo, se bo to seveda, bo to seveda poseben izziv na kar nekaj področjih in sam se sprašujem, ali bi se strinjali, da gre na večini področji za uh, preventivo, ne pa za harmonizacijo kazenskega prava. Torej, to sta moji dve vprašanji. Hvala lepa. Eh, potem pa še Carmen Romiro Lopez in potem odgovori naših govorcev. Albrecht, v našem primeru a veces se. Torej, v našem primeru poskušamo običajno uvesti preventivne ukrepe, to skušamo doseči zakonodaja in zato obstaja tudi ta problem. Torej, jaz sem bila poročevalka za nalog o zaščiti žensk, ki so izpostavljene na cilju in pri definiciji delikta nasilje do žensk. Eh, naletimo na različne definicije v različnih državah. To je bil problem. Poleg tega sploh eh, v nekaterih državah niti ni definicije za to. Govorili smo o tem, da potrebujemo precizne definicije. Natančno se moramo opredeliti, na kaj se nanašamo, kadar govorimo o nasilju, nasilnosti. Uh, seveda želimo izdelati preventivno zakonodajo in zato se tukaj nahajamo na zelo, zelo kočljivem področju. Če je sodnik ali nek organ mnenja, da je nalog o zaščiti potreben, ker obstaja nevarnost nasilja in da je ogroženo življenje ženske, in o tem smo seveda razpravljali in eh, ta sloni v nekaterih državah na različnih tradicijah. V nekaterih so pristojni za to sodniki za kazensko pravo, v drugih upravni organi in zato bi postavila to vprašanje. Ali sedaj želimo definirati besedo delikt na evropski ravni to še vendar ni definirano. In svet Evrope je že, že ima sporazum, v katerem je delik definiran in v tej opredelitvi je natančno opisano, kaj je s tem mišljeno, ko gre za nasilje do žensk, gre vendar za preventivne, za zaščitne ukrepe. Torej, imeli so ta problem, zato me zanima, kaj vi mislite o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, Carmen. Eh, gospod Helmond iz Law Society bi še imel eh, vprašanje. Hvala lepa. Prihajam iz Law Society za Anglijo in Wales. To velja tudi za goste iz prvega kroga razprave. Mogoče eh, bi to eh, intenzivneje upoštevali pri naslednjih razpravah. Kadar gre za odločitve na evropski ravni, kadar gre za kriminaliziranje in potrebne kazensko pravne posledice, kako eh, si predstavljate harmonizacijo kazenskega prava ali gre tukaj za vlogo, ki jo bodo igrali pravniki v tej zgodni fazi in kakšna bo njihova vloga. Torej danes mora to biti temeljnega pomena za politiko. Kakšno vlogo igrajo že sedaj sodniki, pravniki, eh, to je zelo pomembno. Hvala lepa. Prosim vse goste za odgovor. Kdo bi želel začeti? Prosim. Um, Najprej um, odgovarjal bom v vrstnem redu, kot ste spraševali. Pri gospodu Alvrehtu uh, spraševali ste o jasnosti kompetenc na eni strani in uh, pravnih dejanjih na drugi. Kar se tiče kompetenc in dejanj uh, strani evropskih institucij in ali se lahko vsega, zanašajo na svoje kompetence, ki izhajajo iz eh, pogodb na evropski ravni, to je zagotovo točka, ki zasluži pozornost. Saj imam nemško ozadje in tudi nemška sodna praksa je tukaj zelo natančna. Nemško ustavno sodišče je mm, ponavadi uh, Um, v skladu z Evropskim ustavnim sodiščem, ampak eh, zagotovo tu ni absurdno, da rečemo, da se moramo zanašati na pogodbe in tudi ugotoviti, ali nam te pogodbe dajajo ustrezne kompetence. Zagotovo obstajajo tudi taka določila, kjer se lahko zanašamo na te kompetence. Gre tudi za načelo natančnosti v pogodbah, ampak to je že druge vprašanje. Torej, biti natančen pri samih dejanjih, ki se opisujejo v pogodbah in tudi pri njihovem izvajanju. E, ta kriminalna dejanja potem morajo biti res e, natančno definirana v samih direktivah in kot sem rekel, minimum uh, je potrebno podati, da določimo določeno kaznivo dejanje. To je zagotovo načelo uh, zakonitosti, ki uh, ga je treba upoštevati tudi pri harmonizaciji zakonodaje. Omenili ste še nekaj drugega pomembnega. Preventiva je bolj pomembna in ima večji učinek v našem vsakdanjem življenju kot pa um, kaznovanje kaznivih dejanj. Lahko le poudarim, da je to nekaj kar bi morali upoštevati v postopku ovrednotenja in ocene. Torej, najprej moramo pogledati, ali je možna eh, preventiva, ali obstajajo instrumenti za preventivo in samo, če to ne pomaga, se poslužimo kaznovanja. Mislim, da je to eno od osnovnih načel eh, zadnje možnosti. Gospa Romero Lopez, kar ste rekli, v zvezi z zlorabo žensk. Tudi tu gre za eh, vprašanje natančnosti. Če hočemo kaznovati določeno obnašanje in če hočemo ugotoviti, kaj je kazen za to eh, dejanje, potem moramo imeti zelo jasno definicijo, čeprav različne institucije, ehm, različni toživci eh, v državah, članicah to zadevo drugače obravnavamo. Tukaj je še večja potreba, da imamo jasno definicijo. Zadnja, zadnji odgovor um, gospe iz, gospoda, iz pravne zbornice uh, Združenega kraljestva. Predvsem v zgodni fazi je pomembno, da imamo uh, pravne, izkušnje pravnikov, praktikov in da se vprašamo, kakšne izkušnje smo imeli v določenih primerjih, ko smo imeli kaznovanje, nismo pa eh, imeli kaznivega dejanja. Torej tu na tem področju mislim, da ne le akademiki, čeprav sem danes tukaj kot predstavnik akademske sfere, ampak prav praktiki bi morali eh, svetovati, podati svoja mnenja in rezultat eh, vsega tega, vseh teh ljudi, ki se ukvarjajo s kazenskih pravom in njihovih nasvetov, bo seveda spostavil. Ehm, um, Eh, kriminalno, kazensko pravo, kot ga je potrebno imeti. <clears throat> Hvala lepa, gospod Lahti. Uh, mislim, da je gospod Zackar že zelo dobro odgovoril, zato bom kratek, ker prihajam iz nordijske države, kjer imamo um, um, dober koncept uh, kazenskega prava in je zelo pomembno pri tem vzeti v, um, vzeti v okvir vse področje kazenskega prava. Zato se mi zdi zelo dobro, da ustvarimo evropsko kazensko pravo um, še v širšem smislu. Zagotovo je bistvenega pomena tudi eh, ta uh, vidik preventive. Sprašujem se tudi, um, v navezavi na člen 83 in njegov prvi odstavek. Eh, kar se tiče načela subsidijarnosti, še vedno bi ga morali upoštevati. In naprimer, ko, te, eh, ko imamo te definicije, ki niso ravno natančne in so precej ohlapne, da bi si jih morali res eh, natančno pogledati koncepti posameznih kriminalnih dejanj so namreč zelo široki, zelo ohlapno definirani. Tukaj nimamo um, dobrih argumentov, moramo um, dodati predvsem argumente pri načelu subsidijarnosti, sorazmernosti, pri načelu možnost, zadnje možnosti, da bomo lahko uh, primerno izrabili kompetenco tega 83. člena. tudi pri kriminalnih dejanjih bo potem lažje presojati, ali to kompetenco imamo ali ne. Trenutno pa so, kot rečeno, precej ohlapna. Hvala lepa, profesor Spencer. Ja, nič uporabnega ne bi dodal k temu, kar sta povedala že kolega eh, glede odgovora na prvo vprašanje. Kar se tiče drugega vprašanja, eh, čudi me, da nasilje da je nasilje do žensk v katerikoli državi članici sploh legalno, zakonito. V tem primeru moramo to državo pripeljati pred sodišče v Strasburu eh, zaradi kršitve eh, osnovnih človekovih pravic. Predvsem, kar se tiče členov eh, mučenja eh, živih biti ali zanemarjanje leteh pri harmonizaciji kazenskega prava je zagotovo zelo pomembno in ko ste govorili, sem se tudi spraševal, s katerimi mehanizmi bi lahko dosegli eh, izboljšanje. Kar nekaj stvari se dogaja trenutno. Imamo telo, ki se imenuje um, um, pravosodni forum, ki podaja določene ideje. imamo tudi združenja evropskih eh, kazenskih eh, pravnikov, odvetnikov v posameznih državah članicah. Eh, ta združenja so bila ustanovljena na inicijativo gospoda De Angela in v čast mi je tudi, da sem predsednik takega združenja v Združenem kraljestvu mi smo torej telo, ki združuje zelo različne praktike z različnih področji in poskušamo odgovarjati na določene vprašanja, eh, podajati mnenja v diskusijah. In lani je Evropska komisija um, izvedla raziskavo, predvsej pogosto izvaja take raziskave, ki vključujejo tudi univerzitetne profesorje, ki vključujejo praktike, tudi eh, sam sem bil poročevalec pri nekaterih. Eh, torej, ali so ti vzvodi učinkoviti? Eh, po tem, kar slišim iz podija, se vam verjetno zdi, da ne. Morda bi se morali še bolj konzultirati z praktiki, vedeti moramo, kaj počnejo ljudje, ki dejansko izvajajo pravo uh, in kaj so praktične težave pri tem. Hvala lepa, hvala tudi um, govornikom, kot um, vam, ki ste imeli vprašanje. Zdaj pa prehajamo na um, poročila evropskih institucij. Zdaj, ko smo uh, videli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 Thank you very much. I would like... Hvala lepa. Pozdraviti želim govornike. V tretji seji govorim vas, da se omejite na 10 minut, zato da bomo imeli na koncu nekaj časa za to, da sklenemo to zelo zanimivo predstavitev. Najprej bo spregovorila gospa Lotte Knudsen, predstavnica Evropske komisije, prosim, da predstavite stališče komisije. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem odboru Libe in gospodu De Jongu, da lahko govorim o tem področju. Slišali smo že zelo veliko zelo zanimih, zanimivih prispevkov in potem lahko sodim, kako aktualno je to področje že dve leti izkušen imamo z Lizbonsko pogodbo in sedaj lahko vidimo tudi prve rezultate pogodbe in eh, priča smo popolnoma novemu obdobju evropskega kazenskega prava. Sedaj pa se bom eh, navezala na naše sporočilo o evropski kazenski politiki in poskušala bom nakazati, kako skuša Evropska komisija uvesti usklajeno zakonodajo. Torej, najprej smo opredelili osnove za Evropsko kazensko pravo. To možnost daje Lizbonska pogodbe, pa tudi eh, uh, njen namen je tudi najti usklajen pristop s pomočjo odstranitve ovir in razdrobitev v različnih sistemih. To so pokazala poročila izkušenj. Kazensko pravo je velikega pomena tudi za osnovne soboščine, kjer so velike razlike v različnih državah, zato moramo biti zelo previdni, kako je dejal tudi gospod Nilsen, kajti kazensko pravo je tisto področje, kjer eh, se države članice zelo razlikujejo in eh, kjer, eh, kar tudi odseva različnih navad, različnih običajev in praks in vrednot. In mi poskušamo eh, na to upozoriti v skladu z 82. členom in eh, pravni okvir za evropsko eh, pravo se je, torej za kazensko pravo se je zelo spremenil. Zelo pomembna je sedaj tudi vloga Evropskega parlamenta, ki ima sedaj drugo pomembno mesto in izvaja Eh, in poleg tega Evropsko sodišče izvaja kontrolo, ampak podlaga pogodbe je še vedno enaka. Imamo načela subsidijarnosti, osnovnih soboščin, kakor so definirane v listini in konvencijo o človekovih pravicah. Kazensko pravo je seveda lahko zelo invazivna, ker lahko omejuje pravice posameznika. Listina je v pristojnosti predsednice Reding, ki je pristojna za pravice in soboščine, to je tudi logično, obe področji prava in soboščini je treba in, s, povezati med seboj. Listina je neke vrste kompas in daje uh, osnovna pravila za zaščito pravic državljanov. Naše sporočilo pa se navezuje na drugi odstavek 83. člena, kjer je podana podlaga za prenos. Splošno, splošna pravila seveda tudi veljajo, vsekakor pa je treba omeniti, da smo že pred Lizbonsko pogodbo imeli dve direktivi o okolju in osnaževanju in to sta bila prva instrumenta, ki eh, sta vsebovala tudi kazensko pravne eh, vse eh, določbe, pri katerih je sodeloval tudi Evropski parlament in obe direktivi sedaj komisija preverja oziroma preverja prenos v državih članicah mogoče bo spozneje potrebna tudi, eh, potrebna, potrebna tudi eh, poseganje Evropskega sodišča. Misliti moramo, da so to prvi začetki, da je to prvič, da smo ta načela združili v enem dokumentu, v enem papirju. V tem sporočilu je nakazna tudi prva eh, metodika, po kateri naj bi eh, uvedli evropsko zakonodajo. Prvo načelo, kot je bilo še danes omenjeno, zakonito subsidijarnost, potrebnost in eh, predvidene so sankcije. pogodba predvideva preizkus, v katerem se eh, v katerem preveri, ali so sankcije primerne za doseganje določenega cilja ali pa so bolj primerne druge sankcije, mogoče samo administrativne eh, sankcije. Če obstaja potreba po kazenskem pravu, potem bo treba razmisliti o tem, kakšne vrste sankcije so potrebne. In tukaj uh, so ukrepi Evropske unije omejene na to, da se omeji na kazniva dejanja in sankcije in upošteva načela sorazmernosti glede na vrsto kaznivega dejanja in glede na težo kaznivega dejanja. Končno pa potrebujemo tudi statistične dokaze za uvajanje sankcij. Naprimer, eh, tudi ocene vplivov in tako naprej eh, glede uveljavljanja kazni. Kajti sankcije s, e, e, morajo države članice tudi same uveljaviti. Poskrbeti morajo za učinkovit prenos. In kako, e, pomembno je, kako bodo to storile. Na evropski ravni lahko to predstavlja dodaten instrument – in katera politična področja so primerna za kazensko pravne ukrepe. Jasno je, da bi moralo evropsko pravo predvidevati eh, izvajanje na tistih področjih, ki eh, niso izuzeta. Tri primere bi rada omenila, ki so eh, velikega pomena za finančno plat. Prva je zaščita finančnega sektorja. Komisija je oktobra pripravila predlog direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje insajderjev na tržišču. Drugič, eh, goljofije ki zadevajo finančne interese Evropske unije, to je naš centralni interes in pripravili bomo predlog o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. In tukaj bo šlo za količino oziroma eh, za to, da, se, da premagamo obstoječe vrzeli in tretjič zaščita evra pred poneverjanjem. E, o tem bomo do, e, naslednje leto dobili zakonodajo, tako da bomo našemu plačilnemu sredstvu zaupali in ga okrepili. Vsi ti ukrepi bo do najprej predmet natančnih preizkusov, preverjanj. Sedaj pa še na kratko nekaj o institucionalnih vidikih, o delovnih metodah. Večja usklajenost je potrebna v kazenski zakonodaji na evropski ravni. Generalni direktorat za pravosodje bo to omogočil. Tako bomo ustvarili enotno pot za to, da bomo lahko uh, eh, usklejevali in nadzorovali ukrepe po 83. členu drugem odstavku. In Eh, službe generalnega direktorata za pravosodje bodo pristojne za različne eh, sektorje kazenskega prava. Eh, predviden je tudi sistem zgodnega opozarjanja in Eh, predvideni so nadaljnji preizkusi. Eh, torej, to, ti siti ukrepi so predvideni še pred umestnim poročilom in so pomembni za nalogo usklajevanja. Pripravljamo eh, tudi preverjanje predlogov. in vse te ocene obravnavajo vprašanja v zvezi z subsidijarnostjo, sorazmernostjo in druga načela. In takšen pristop bo zagotovo imel veliko vpliva v prihodnosti. V sporočilu govorimo večkrat tudi o tem, da je nujno potrebno imeti, upoštevati dejstva za podlago našega dela. Pri vseh predlogih moramo imeti jasne statistične podatke, ki bodo podlaga za naše delo. Za primerjanje kazenskih sistemov različnih držav. Poznati moramo položaj v različnih državah, razlike eh, in kakšni, kakšne bodo razlike tudi na koncu. In s tem bomo lahko izboljšali tudi eh, podlago za dokazovanje in izvajanje našega pravnega sistema. Poleg tega je treba preizkusiti usklajeno z temeljnimi svoboščinami. Pripravili smo kontrolni seznam, eh, s katerim bomo preverjali kvaliteto. In na koncu bomo preverjali prenos uveljavitev zakonodaje v državah. In to je centralnega pomena. Sedaj že organiziramo delavnice, financiramo projekte eh, z imenom Julita, kjer eh, financiramo različne eh, storitve v zvezi z tolmačenjem, prevajanjem delavnic in vse te dejavnosti bodo vedno bolj intenzivne. Sedaj se sreču, eh, omogočamo srečanje z eksperti na delavnicah. Eh, omenila sem direktivo o okolju, kjer smo prvič eh, predvideli kazenske sankcije. Uh, ustanovili bomo tudi skupino ekspertov, ki bo preverila vplive kazenskega prava na Evropsko unijo. In upamo, da bo ta skupina, ki bo začela delati 2012, preverila določena pravna vprašanja, ki so ključnega pomena. Naprimer, kakšen je odnos med kazensko pravnimi in administrativnimi vprašanji eh, odgovornosti, eh, pojasniti moramo pravne termine in eh, eh, eh, preveriti moramo ukrepe, ki so namenjeni zastraševanju in tako naprej. Tudi kakovost zakonodaje je zelo pomembna. To vključuje tudi kakovost pravosodja. pravni eksperti morajo imeti morajo jasno določiti uporabo pravil. Še vedno smo preveč, imamo še vedno preveč fleksibilnosti države članice, ki morajo uvesti, prenesti direktive, morajo vedeti, kaj je cilj, kaj je namen vsake določbe. In kot odgovor na vaše eh, pripombe bi dejala, da pripravljamo študije o okolju in osnaževanju morja, kjer bo tudi sistem sankcij. In v teh študijah bomo primerjali, različne sisteme sankcij. Upam, da bo vse to pokazalo, na kakšen način lahko komisija prispeva k temu področju in kazensko pravni politiki na evropski ravni. In upam, da bomo upravičili tudi bojazni eh, oziroma pričakovanja državljanov. v evropskem prostoru, gre tudi za vzajemno zaupanje med pravosodnimi organi in gre tudi eh, za zaščito žrtev. Razviti moramo skupno razumevanje za vodilna načela, na katerih temeli kazensko-pravni sistem. Eh, vse to pozdravljamo, še zlasti vse, kar zastopa gospod De Jong in podarjam, da ima parlament vedno večji pomen. Hvala lepa. Naslednji govorec je Tomaš Ostropolski. Izvolite, imate besede. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za povabilo um, odbora Libe in gospodu Dejongo, ki mi daje priložnost, da govorim v imenu polskega predsedstva. ravno zaradi koherentnega pristopa k uh, kazenskemu pravu, uh, ki je temeljni eh, pri vseh pogovorih bom govoril o vzorčnih določbah iz leta 2009, kar se tiče kazenskega prava. Preden pa se lotim tega, bi na kratko um, opisal, kaj se je dogajalo leta 2002, torej k malo po sprejetju Lizbonske pogodbe, da bi nakazal nekaj elementov, kako um, svet poskuša pristopiti k problematiki in kakšne možnosti je imel v tistem času. Takrat je bilo kar nekaj obetavnih možnosti um, od postopkov, do določanja višine kazni, ampak tudi številne druge zadeve, ki vam jih bom eh, pokazal v nekaj enostavnih eh, slikah na platnu. Torej, eh, zaključki sveta, sklepi sveta iz leta 2002, s temi bi začel. Čas, v katerem so te sklepe sprejeli, ni naključen. Šlo je za mm, ob, obdobje takoj po amsterdamski pogodbi, ko je prišlo do kar nekaj novitet na področju kazenskega prava Evropske unije. Predtem smo se vsi strinjali, da je harmonizacija kazenskega prava omejena le na eh, kriminalizacijo posameznih dejanj, tudi še vedno uh, zdaj svet, kar se tiče uh, tega, se ne vtikajo v vprašanja višine kazni. Tudi zadnja konvencija o trgovanju z, otroc, eh, z ljudmi in otroci, z ponarejanjem uh, zdravil, se sploh ne dotika vprašanja kazni. Tako da tukaj ima Evropska unija še vedno nekaj predhodnikov na tem področju. In torej po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, ko so države članice se eh, zavedale, da obstaja nov izziv na tem področju, da obstaja potreba, da se eh, poenotijo posamezni pravni sistemi držav članic, hkrati pa ohraniti tako koherentnost kot fleksibilnost pri pristopu. so nastali ti sklepi sveta, eh, ki poudarjajo, da je potreben koherentni pristop. Dva glavna elementa tega pristopa sta, da prvič je to korak k. ocenjevanju prihodnih zakonodaj pri eh, kazenskem pravu tak, da se oceni tudi, ali so v določenih primerjih kazni dovolj visoke, ali je potrebna bolj detaljna um, regulativa teh področji in tudi pri predstavitvi bolj konkretnih kazni, bolj konkretnih obveznosti Eh, ravni kazni in eh, določene višine kazni eh, tudi predlagajo ti sklepi sveta iz leta 2002, ki bi naj bila tudi vodilo za nadaljne določbe pri kriminalizaciji posameznih dejanj. Kot piše tudi na platno, so omenili kar nekaj konkretnih dejanj, vsekakor pa naj države članice bi v svojih zakonodajah morale natančneje določiti um, tako višine kazni uh, kot tudi drugo. Tukaj je torej bil še prostor za uh, to, da bi kazni lahko poostrili. To je bil torej začetek zgodbe o Eh, zgodbe, ki jo je začel svet na področju razvoja um, bolj koherentnih ukrepov pri kazenskem pravu. Potem je drugi menik leto 2006, ko je, uh, kot že kolegica Lote Knucem omenila, je um, Evropsko sodišče sodilo v primeru okoljskega prava in onesnaženja morja. Uh, Evropsko sodišče je zelo jasno povedalo, da Evropska unija zdaj lahko kazenske določbe upošteva tudi izven tretjega stebra, torej eh, sodelovanja na kazenskem področju. Torej, te določbe lahko postanejo tudi instrument um, v kot del tudi drugih instrumentov, eh, ki omogočajo učinkovitost evropskega prava. Tu imamo seveda um, nevarnost nekoherentnosti. Pojavila so se nekatera vprašanja tudi, kar se tiče fragmentacije teh eh, kazenskih določb, če bi jih recimo razvili popolnoma zunaj eh, strokovne skupine, ki je bila prej zbrana za to, in da bi zdaj imeli um, tukaj strokovnjake, ki uh, bi morali na se prevzeti breme, ekskluzivno breme celo, da bi eh, razvili določene um, kazenske določbe, čeprav niso strokovnjaki točno za to področje. Zato so sklepi sveta tudi predvideli, da morajo vsi predlogi, kar se tiče kazenskih, dolo kar se tiče kazenskih določb, um, izhajati iz delovne skupine, uh, ki je temu namenjena, tako imenovana delovna skupina Drojpen. In te predloge bi morala um, predstaviti že v zelo zgodni fazi, da bi lahko zagotovili splošno um, koherentnost tega pristopa. Kar se tiče skrbi sveta na tem področju in v tem obdobju, je torej to to. Za konec pa imamo tukaj še eh, en dokument, na katerega se bom še posebej osredotočil, kot so me tudi prosili, in to so um, sklepi sveta iz leta 2009 za um, vzorčno določbo na področju kazenskega prava že kar se tiče naslov teh sklepov, je uh, dovolj nazoren. Gre namreč za nekaj, kar bi naj vodilo same sklepe sveta na tem področju. V veljavo so prišli že po eh, uvedbi eh, Lizbonske pogodbe, ko se je videlo, da bo tukaj um, vloga Evropske unije večja na področju kazenskega prava in bi torej morali to področje nadalje razviti. V okviru sveta je bilo še posebej pomembno, da bi eh, predstavil tudi svoje poglede na, na to, kako bi se naj kazensko pravo dalje razvijalo. Eh, in prišli so do treh točk, ki so jih izpostavili. Prvič, um, pogajanja, ki bi se naj osredotočila na samo vsebino do, eh, določb, potem povečati koherentnost in transparentnost na ravni nacionalnega eh, prava in tudi kar se, tretja točka, kar se tiče um, pravne interpretacije um, posameznih kazenskih določb um, in um, točke oziroma navodila, kako jih upoštevati. Sklep je sveta sestavljata dva glavna dela. Prvi del eh, vsebuje bolj splošno, splošne zadeve, kar se tiče pristopa k kazenskemu pravu in smo jih slišali že v prejšnjih eh, prezentacijah in so tudi smiselne. Kar se tiče pogleda sveta na kazensko pravo, je poudarek na tem, da gre tukaj za mm, upoštevanje načel eh, subsidijarnosti in sorazmernosti. Ne bom se še enkrat v detajle spuščal v to. Uh, Podarjena pa je bila tudi dodana vrednost eh, kazenskih določb, ki bi jo morali določiti, preden bi šli um, z svojim predlogom na področju uh, skupnega kazenskega prava naprej. To je torej neka splošna geometrija razmišljekov sveta kot veste, lahko sodeluje 24 od 27 držav kar, eh, na področju kazenskega prava, eh, pri drugih instrumentih temu ni tako. V petem členu je jasno zapisano, da lahko vse države članice pri drugih stvarih tudi sodelujejo. No, zdaj bom pa eh, zaključil. Ne bom šel v um, podrobnosti eh, pri svojem zaključku. Pogled sveta, kar se tiče uh, kazenskih določb, mislim, da je jasen in kar se tiče posameznih elementov in obsega kriminalnosti. To so ti, ki jih naštevam v alinejah, ki jih lahko vidite na platnu. Uh, rekel bi samo, kar se tiče kazni kazni bi morale biti v skladu z eh, sklepi sveta iz leta 2002, kar pomeni vseeno, da lahko države članice v svojih nacionalnih zakonodajah grejo tukaj dlje oziroma so lahko bolj restriktivne. Eh, o tem lahko teče tudi kasnejša razprava, če imate tako željo. Eh, tudi glede pripomp gospe Rotford zjutraj, kar se tiče zanemarjanja um, in določb v zvezi s tem. Torej, kar se tiče vzorčnih določb iz leta 2009, um, ehm, izhodišče za te določbe izhajajo torej, v sklepih sveta. To pa je le začetna točka. Um, svet mora še naprej sodelovati tako s parlamentom kot s komisijo, da bi jih še izboljšal um, in um, detajliral te sklepe sveta. Um, na koncu pa še vprašanje, ali potrebujemo neko skupno telo za nadzor teh vzorčnih določbah. Um, na začetku smo bili precej skeptični, kar se tiče tega. Um, ta rešitev bi bila verjetno precej birokratska, e, torej da bi ustanovili še zdaj spet dodatno telo. Že um, Lotte Knudsen je odlično predstavila um, delo, ki ga na tem področju opravlja komisija, eh, podaja določene instrumente, pa tudi um, svet tukaj opravlja svoje delo, pravne službe, sekretarijati, nekako vsi uh, se tukaj ustrezno uh, pripravljajo na model, na nek vzorec uh, teh določb. Tako da do sedaj um, ni prihajalo do težav v praksi. Uh, seveda imamo tukaj eh, druge težave, recimo ali so posamezne definicije dovolj koherentne ali ne, ampak to uh, je že bolj na ravni, uh, na sami ravni vzročnih določb. Tudi države članice imajo uh, veliko izkušenj, ki so različne. V posameznih državah članicah obstaja neka skupina, ki skrbi za nadzor nad uh, zakonskimi določbami in instrumenti, ki se jih eh, predlaga. V drugih državah članicah o tem določajo, odločajo posamezna ministerstva, ki so pristojna za um, točnost izvajanja teh določb. Tukaj se bom ustavil, vem, da sem uh, že prekoračil čas. Ja, zelo žal mi je, ampak uh, tolmačenje uh, se bo kmalo izteklo. Mi pa imamo še enega govorca, eh, tako da upam, da bomo vseeno končali pravočasno. Gospod Antonijo Kajola je vodja enote pravne službe Evropskega parlamenta. Eh, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, in hvala, gospod Dejom, da ste organizirali ta dogodek in da ste povabili tudi pravno službo. Odgovoril bom na zelo praktično vprašanje, kako lahko pravna služba zagotovi bolj učinkovito pomoč odboru Libe na področju postopkov kazenskega prava. Kakor veste, kazensko pravo je eno bolj občutljivih območij, kjer lahko dosežemo zbližanje na evropski ravni. V Evropi imamo pravno tradicijo, ki se razlikuje med seboj določenimi pravni koncepti se prav tako razlikujejo in tako naprej. Različne pravne kulture igrajo zelo pomembno vlogo in treba je to upoštevati, tudi če moram povedati, da običajno delamo v angliščini in v francoščini pri svojem delu, pravna služba. Že sodeluje na več srečanih, srečanih poročevalcev v senci, dialogih in tako naprej v zvezi z postopki kazenskega prava. Zato želim opozoriti na postopke glede prvih korakov pri zbliževanju eh, kazanskega prava, torej pravica do tolmačenja in prevajanja in pravica do obveščenosti. Prav tako smo pravno pomoč zagotovili na osnovi substancialnega kazanskega prava, tukaj lahko citiram primer direktive o boju proti trgovanju z ljudmi. Običajni postopek za posvetovanje pravne službe je zagotovljen v odločitvi predsedstva Evropskega parlamenta 28. januarja 2004. Še posebej prvi člen te odločbe, tega sklepa, navaja, da predsednik odbora in poročevalec lahko vložita pisno prošnjo za pripravo pravnega mnenja. Glede na to, kakšno bi bila lahko pomoč v prihodnosti. Članom odbora Libe lahko govorim le na osnovi svojih prejšnjih izkušenj, ko sem sodeloval pri več odborih Libe, Juri, odbor za ženske in odbor za peticije. Odbor Libe je eh, takšen, da je treba upoštevati en glavni element, namreč ta odbor zadeva zelo z veliko različnih področji, ki imajo vedno večji pomen in tudi zadevajo vedno več sodnih postopkov. Običajni sodni postopek oziroma pravosodni postopek so odločanja zadeva delo parlamenta. Izkušnje, ki jih imamo pri pomoči odboru Libe na osnovi pisnih eh, pravnih mnen in pri tem, ko se aktivno udeležujemo notranjih in medinstitucionalnih srečen predstavljajo zelo pomemben del našega doprinosa odboru Libe. Pogosto se zgodi, da imajo člani pravne službe zanimiva vprašanja oziroma se srečujejo z zanimivimi vprašanji, ki jih je mogoče rešiti le na osnovi ustrezne analize. To je res tudi takrat, ko se zdi, da je odgovor na prvi pogled morda precej učiten, ampak nič ni precej učinkovito ali jasno, ko govorimo o inovativnih predlogih, naprimer predlog priseljenske politike Schengen, kazensko pravo in tako naprej. Pravna služba meni, da mora biti pomoč čim bolj jasna in čim bolj dobra, ne le takrat, ko se pravna služba odziva na prošnjo za pravno mnenje, ampak tudi pri ustnih odgovorih na zastavljena vprašanja. Zato je treba bolj aktivno specializirati člane pravne službe. Po eni strani poskušamo zagotoviti učinkovito in praktično prisotnost in um, svoje odzive, po drugi strani pa naša enota sistematično sledi vsem zakonodajnim postopkom tako, da pripravlja beležke pri vsakem postopku in v različnih poročilih, tudi pri poročilih na lasno pobudo. Na osnovi tega se analiza prepravi pri zakonodajnem predlogu, to zadeva tudi namen in vsebino predloga, postopek, ki mu je treba slediti in tudi druge pomembne elemente, kot so subsidijarnost, sorazmernost, spoštovanje temeljnih pravic in tudi eh, spoštovanje načel kazenskega prava. Ta pravna analiza se potem dopolni, če se pojavijo problemi v zakonodajnem postopku. To upošteva tudi naš, naše morebitne, morebitno sodelovanje na sestankih, ki jih organizirajo poročevalec in na triologih. Zato lahko sedaj potrdim, da je pravna služba pripravila metodo za to, da zagotavlja očinkovito pravno pomoč. Zato vam lahko povem, da pravna služba ima zadostna sredstva na voljo za to, da zagotovi, da bomo spoštovali načela pri obravnavi kazenskega prava. Ampak ne moremo zanikati, da enota pravne službe včasih nima dovolj ljudi na voljo za to, da bi lahko sledili vsem postopkom v realnem času, kajti slediti moramo tudi postopkom na drugih področjih priseljevanje, azil, pravosodno sodelovanje na civilnem področju in tako naprej. Ta situacija je torej drugačna od situacije, ki jo imamo v svetu in v komisiji. Nujno bi bilo ločevati med področjem zbliževanja substancialnega kazanskega prava na področju kazanskih postopkov, zato da zagotovimo večjo specializacijo na različnih področjih kazanskega prava. Ta specializacija je mogoča le, če bomo imeli dovolj eh, osebja in če bomo imeli dovolj visoko kakovostno usposabljanje. Poddariti želim, da je treba zagotoviti ustrezne možnosti za poklicno usposabljanje in da te že obstajajo in da jih naši pravniki v veliki meri izkoriščajo za to, da so bolje izobraženi, še posebej na področju nove zakonodaje, naprimer kibernetski kriminal z praktičnega vidika, lahko povem, da je pravna služba pripravljena sprejeti vse predloge, ki jih predlaga odbor Libe. Moj predlog je, da organiziramo trajne stike s kolegi sekretarjata Libe, zato da nas bodo pravočasno obveščali o novem predlogu, o organiziranju in o tem, kakšno je stanje nasploh. Mislim, da bi bilo zelo korisno, tudi če bi imeli spremljanje naših uh, ukrepu naše pomoči odboru. Dobro bi bilo tudi, če bi imeli stalne stike s kolegicami in kolegi, zato da bi zagotovili raziskave na različnih področjih kazenskega prava. To sodelovanje nam bo zagotovilo takošen dostop do informacij, ki zadevajo 27 različnih pravnih nacionalnih redov in odkrili bi lahko morebitne probleme, ki zadevajo združljivost predlaganega okrepa z obstoječo evropsko in nacionalno zakonodajno področju kazenskega prava. Povdariti pa želim, da če je pravna pomoč um, Vse pravno pomoč zahteva formalno, potem pa tudi dokumenti, ki jih pripravi pravna služba, takšni, da se lahko obravnavajo kot pravno mnenje 4. člena uredbe 1049 posledica je, da lahko ima javnost dostop do teh pravnih mnen. To je na osnovi tega, eh, da imamo sedaj zadevo Turko. Možnost za to, da bi imeli bolj formalno in hitro pravno pomoč, je vedno odprta, še posebej kar zadeva vprašanja, mm, o katerih je pravna služba že podala svoje stališče in še nekaj. Uh, še ena vrsta mm, trajne pravne pomoči, ki jo pravna služba lahko zagotovi odboru Libe, je zagotavljanje informacij o razvoju pravne prakse na Evropskem sodišču in v Evropskem sodišču za človekove pravice, zato da bi državam oziroma poslancem dali potrebna pravila, še posebej kar zadeva splošna načela v zvezi z pravom in zaščito temeljnih pravic. Torej, kakšen je odgovor na vprašanje odbora Libe? povedati želim, da nam izkušnje iz preteklosti dajo ustrezno metodo, ki lahko sledimo za to, da zagotovimo pravno pomoč na področju kazenskega prava. Več specializacije potrebujemo, to je jasno. To pomeni, da je osebje, treba usposobiti, da bo sledilo pravnemu postopku na vsaki stopni. Še en element, poklicno usposabljanje, to je zelo pomembno orodje za to, da zagotovimo specializacijo in na koncu še nekaj. Tesno in trajno sodelovanje z drugimi službami in instituciji bo do ključnega pomena, če želimo zagotoviti dobro pravno pomoč. Hvala lepa in eh, bi moral kratek, ampak pripravljam sem odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa, da ste bili tako kratki. Časa nam je zmanjkalo. Tolmačev prav tako kmalo ne bo več, to je tudi jasno. Gospa Lopes in gospa Latvr, če želite zastaviti vprašanje, prosim vas, da ste zelo kratki. No to bom pa še prosila naše, da odgovorijo. Eh, nosotros nos encontramos los, los eurodiputados con mucha dificultad. Evropski poslanci so naleteli na velike težave pri preventivni zakonodaji, še zlasti na področju boja proti terorizmu. še zlasti, kadar je potrebna evropska zakonodaja in eh, podpisujemo namreč sporazume z drugimi državami, naprimer z zrušenimi državami, kjer ta tematika ni tako urejena. In to seveda nam povzroča velike težave, še zlasti pri oceni sorazmernosti in potrebnosti. Jaz sem sedaj poročevalka za nadzor letalskih potnikov, kjer gre tudi za varstvo zasebnosti. In ta dobrina seveda eh, je podrejena varnosti oseb. Ne vemo, katera kazniva dejanja upravičujejo potrebno eh, zakonodajo. Obstajajo različne eh, sankcije, ki sodijo naprimer v boj proti terorizmu, v eh, medtežja kazniva dejanja. In zato še nimamo predstave o sorazmernosti. Naši viri informacij so policija, eh, so podatki policije in zato eh, pozivam komisijo, da nam da pravi predlog. Vsekakor moramo to temo obravnavati, kajti tudi v državah članicah ni ustrezna zakonodaja evropska. Zakonodaja mora zato zaradi teh mednarodnih sporazumov predvideti eh, ustrezna pravila, kajti zakoniki zaostajajo za dejansko realnostjo. Gospod Latvod. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, upam, da bo ta današnja razprava začetek, ne pa konec veliko bolj eh, rigoroznega izmenjavanja informacij med vsemi tremi eh, institucijami in tudi, kar se tiče pomankanja osebja pri, v, um, pravni službi Evropskega parlamenta. Veliko raziskav se izvaja v okviru sveta, v okviru komisije. Ja, mislim, da bi moral, moral tudi svet biti veliko bolj proaktivn v odnosu do parlamenta. Slišali pa smo tudi izjavo uh, v izjavo sveta, eh, ko je sprejelo, eh, sprejelo svoje sklepe leta 2009 eh, in sicer strani komisije, ki so se izdelili ti sklepi prehitri in ne v skladu z 83. členom. Mislim, da je zelo nepotrebno, da smo tako nekonsistentni, s tem samo ustvarjamo več napetosti in zagotovo bi želela uh, slišati, uh, kaj je bilo v zadju te izjave komisije. Eh, zahvaljujem se tudi gospodu Ostropolskemu um, ehm, z polskega predsedstva, uh, ki je omenil sklepe sveta iz leta 2002. Mislim, da se je tam govorilo veliko o kaznih, um, ampak slišali smo tudi gospoda Nilsna, ki je govoril o možnosti uh, da če bo nova direktiva uh, kriminalizirali, kriminalizirala um, namenska dejanja, da jih potem države članice same ne bodo mogle več dekriminalizirati. Tudi vprašanje, ki je prišlo iz Združenega kraljestva, kar se tiče um, postopka v kriminalnem pravu, mislim, da bi to morali upoštevati v uh, skupnem evropskem pravu, pa tudi nova direktiva, kar se tiče trgovine z ljudmi. Tukaj ne bi, se, se ne bi uh, smeli zanašati le na pričevanje uh, žrtve in bi moral tožilec odstopiti, če bi bilo to pričevanje prisiljeno ali na kako drugače uh, vplivano. Tako da naj zaključim, da sem zelo vesela tega sestanka, vsekakor pa je to le začetek ogromnega dela, ki ga še moramo upraviti in to med vsemi institucijami. Res se moramo povezati. Zagotovo uh, je to ključna točka. Gospod Pribe je tudi tukaj in bi želel eh, še priti do besede. potem pa bomo prosili za komentar še naše govornike, ampak res moramo eh, počasi zaklju zaključiti. Gospod Pribe, vi ste torej eh, prvi na vrsti, potem pa še eh, drugi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hotev sem le dodati nekaj istočnic eh, k tej zelo koristni razpravi in se seveda strinjam z vsem, kar je povedala eh, komisija. Um, dve leti po uveljavitvi Lizbonske pogodbe zdaj imamo res eh, konkretne primere zakonodaje na tem področju. To pomeni, da bi počasi le morali začeti prehajati od nekih vzorčnih določb, k združevanju nekih eh, splošnih določb iz zakonodaje, predvsem kar se tiče direktive o eh, zlorabi otrok, direktive o trgovini z ljudmi. Tukaj bi morali pobrati najboljše. Torej, izkušnje so prve. Imamo situacije, kjer posamezne eh, države članice Evropska unija razume, njena dejanja razume kot utikanje v uh, njeno suverenost, po drugi strani pa imamo politično voljo na tem področju, ki je vidna tudi iz tega, kako hitro je bila sprejeta direktiva o uh, trgovanju z ljudmi v vseh treh in, v institucijah, vključno s parlamentom. Torej, potrebujemo več sodobnih smernic kar nekaj je področji, kjer lahko z delom nadaljujemo, eh, vsekakor pa bi želeli imeti res visoko kakovostno zakonodajo na tem področju, drugače se bomo izpostavili še večjim kritikam. Zato kakršnikoli standardi, ki bi jih lahko podali za to zakonodajo, so vsekakor dobrodošli in um, zakonodajna vprašanja, ki eh, se ne nanašajo samo na kazensko pravo, ampak uh, Eh, se včasih približujejo tudi eh, drugim politikam, eh, so vse, vsekakor vprašanja, s katerimi bi se morali ukvarjati na kakem drugem mestu. Ampak ne smemo se zavezati nekim splošnim smernicam, ker bomo potem prihajalo do takih situacij, da bomo prišli do konfliktov med posameznimi smernicami. Hvala lepa. Komentarji, gospod Ostropolski. Hvala lepa. Zelo hiter odgovor najprej gospe Romero Lopez. Obstaja seveda zelo veliko različnih definicij kriminalnih dejanj znotraj Evropske unije, o tem smo že uh, govorili tudi danes. Očitno je v tretjih državah uh, to še bolj pereč problem. Tako da v bližnji prihodnosti se zagotovo moramo izogniti takim vrzelim v definicijah eh, kriminalnih dejanj in jih čim bolj harmonizirati, poenotiti. In uh, zagotoviti moramo instrumente, na podlagi katerih bomo lahko to naredili. kar se tiče sklepov sveta, dva, dve leti kasneje zagotovo um, nočemo, da se vračamo na isto točko te razprave, ampak da na um, sklepe sveta in na smernice sveta pogledamo um, nazaj retrogradno, jih uh, ocenimo kot uh, neko pridobitev, ki je prinesla tudi določene prednosti v pravni praksi. Eh, predvsem, kar se tiče eh, manipulacij na trgu, recimo. Tukaj je, eh, stvari potekajo zelo v skladu z um, predlogi sveta. Skratka, pogledati moramo z distance in se osredotočiti na bistvo. Gospod Kajola, izvolite, jaz bom zelo kratek. Za nas bi uh, bilo seveda najbolje, če bi bilo sodelovanje uh, čim bolj tesno med posameznimi institucijami. Eh, veliko smo se tudi naučili med proceduralnimi postopki. Delamo natančne analize in tudi razmišljamo o bolj praktičnih intervencijah, ki bi jih bila sposobna pravna služba da bi lahko parlament tudi pravočasno informirali uh, in sproti informirali o težavah, ki se pojavljajo ali bi se lahko pojavili. Naprimer, vprašanje gospe Romero Lopez, kar se tiče preprečitve uh, zločinov, uh, v pravni službi že imamo interno debato o uh, 84. členu pogodbe. Uh, in kako bi lahko to določbo interpretirali. In do zdaj še ni merila, ki bi um, nekako izvajalo to določbo. Tako da zagotovo bi tu potrebovali neko izmenjavo mnen, um, tako med parlamentom, kot pravno službo, kot svetom in komisijo. Hvala lepa. Hvala. Ja, zagotovo bi eh, tako eh, razpravo lahko organizirali tudi v kateri od drugih institucij. Mm, zdaj pa nam res dokončno zmanjkuje časa, ampak gospoda De Jonga bi vseeno prosila, da zaključi, saj je poročevalec na tem področju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravičujem se tolmačem. Neverjetno je, da so še slo z nami. Zato ne bom podal povzetek tega kar smo se naučili danes in to, kar sem si zabeležil, precej elementov je bilo tudi za me novih, še posebej, kar zadeva element ocenjevanja, da ne bi samo natančno pripravljali nove zakonodaje, ampak da bi si pogledali tudi obstoječe zakonodaje in kako se uporablja. Omejil se bom na to, da se poročevalcem v senci sporočim, da bom pripravil dokument do božiča. To bo vključevalo vse elemente, ki smo jih slišali danes in to bo temeljilo na okviru, ki sem ga pripravil prej, ki ga poročevalci v senci poznajo. Mislim, da je dobro, če se posvetujemo z nekaterimi strokovnjaki, ki so bili tukaj, s panelisti in tako naprej. Zato mislim, da bi lahko do sredine ali konca januarja imeli osnutek poročila, zato da pripravimo delo skupaj in zelo se že veselim tega in strinjam se z eh, baronico Lotford, da nas čaka še veliko dela. Hvala. Hvala lepa. Še posebej pa hvala, tolmačem, hvala.